Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Dragi kolegi, drage kolegice, dober popoldan vam želim. Please be welcome, dear colleagues. To the... Lepo zdrav. Dobrodošli, kolege in kolegice, na tem zasedanju odbora Libe. Kot običajno imamo kar precej točk na dnevnem redu kar nekaj dela je pred nami. Na voljo imamo tri ure, potem pa je predvidena še dodatna ura za srečanje z delegati iz polskega parlamenta. Od pol sedmih do pol osmih. Vsi ste seveda dobrodošli, da se nam pridružite. Najbolje torej, da kar začnemo. In sicer pod prvo točko sprejetje dnevnega reda. Točki številka 5 in 6, kar zadeva sporazum z Islandijo in Norveško o pravni pomoči in o postopkih predaje, sta preloženi na naslednje zasedanje odbora Libe. Namesto tega pa predlagamo drugo točko in sicer gre za strategijo Evropske unije o vključevanju Romov. Poročevalko za to timo pa je gospa Jaroka. Ona bo torej danes predstavila trenutne razmere, torej trenutno stanje in časovnico v zvezi s tem občutljivim poročilom. Torej, če nihče ne ugovarja, lahko sprememo tak dnevni red. Potem pa prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to so sporočila predsednika. Po to točko vam predlagam, da podpremo priporočila koordinatorjev, da imenujemo naslednje poročevalce. Gospod Igor Serakjani za predlog, da se Hrvaška pridruži Evropskemu nadzornemu centru za droge. Potem drugič, gospa Sonja Alfano za poročilo na lasno pobudo o organiziranem kriminalu v Evropski uniji. Potem tretjič, gospod Denis De Jong za poročilo na lasno pobudo o pristopu Evropske unije k kazanskemu pravu. čakamo pa še na potrditev konference predsednikov. Če nišče ne ogovarja, lahko potrdimo ta priporočila, ki so jih podali koordinatori na svojem zasedanju. Kot rečeno, po koncu današnjega rednega zasedanja načrtujemo srečanje z odborom Poljskega parlamenta za zadeve Evropske unije, Pogovarjali se bomo o polskem predsedovanju. Ravno tako pa želimo izpostaviti nekatera specifična vprašanja, naprimer TFTP, eh, demokratična odgovornost Europola in Eurojusta. In kot predsednik vas seveda vse vabim, da se udeležite tega srečanja. Začelo se bo okrog pol sedmih, trajalo pa naj bi eno uro. Tretja točka. Sprejeti moramo zapisnike predhodnih sej. Če nihče ne bo govarjal, bomo te zapisnike sprejeli. Potem pa nadaljujemo z glasovanjem in sicer imamo po četrto točko predvideno elektronsko glasovanje, zato vas opominjam, da morate vsi preveriti, če imate s seboj kartice. Ste jih pozabili, Gospod Alvaro, lahko kaj ukrenete? Ja, bom pač dvigal roko, ampak mislim, da bo glasovanje dokaj enostavno. Dobro. Bomo potem šteli tudi tvoj glas. Ja, škoda, da si jo pozabil, glede na to, da glasujemo o informacijskih sistemih. Ja, elektronika bo zelo pomembna pri tem dosjeju. Gre za agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Poročevalec je gospod Carlos Coelho. Začenjamo torej z orientacijskim glasovanjem o osnutku poročila. Preden pa začnemo samim glasovanjem, morda želi gospod Coelho spregovoriti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo dve kratki pripombi. Najprej bi se želel zahvaliti vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom in kolegicam, ki so vložili predloge sprememb in ki so bili pripravljeni sprijeti kompromise, ki smo jih skupaj pripravili. Brez njihovega dela in njihove podpore nam ne bi uspelo priti do te točke, na tak način, kot uh, smo to naredili, torej z velikim konsenzom znotraj odbora Libe. Potem pod drugo pa želim povedati, da mi je zelo žal, da se ne strinjam z ustnim predlogom spremembe, ki ga je predložil Aleksandar Alvaro. Ponavadi se strinjam z njegovimi predlogi sprememb, vedno so zelo premišljeni, dobro oblikovani, v tem primeru pa imava problem, že od samega začetka, po mojem mnenju, parlament ne sme sodelovati v vojni med državami članicami, ki se borijo za lokacije posameznih agencij. In zato predlagam oziroma sem predlagal, da oblikujemo člen z našimi kriteriji in če bo svet sledil našim kriterijem in prišel do svojega sklepa, ne smemo postavljati odločitve sklepa pod vprašaj. Ustni predlog spremembe, ki ga je vložil Aleksandar uh, Alvaro, se sicer nanaša na uvodne izjave, vendar uh, jasno daje prednost Estoniji pred Francijo. Po mojem mnenju pa moramo ostati neutralni glede lokacije. Torej, Aleksandr, zelo mi je žal, ampak tokrat te ne morem podpreti in eh, prosim bom kolege, da ne podprejo tvojega predloga spremembe. Hvala, predsednik. Najlepša hvala. To je bil naš poročevalec. Hvala tudi poročevalcem v senci. Potem je tu še komisija, ki očitno nima kaj dodati, torej lahko kar začnemo z glasovanjem. In sicer začenjamo s predlogom spremembe številka 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. Predlog spremembe številka 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog srembe 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Predlog smrembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog smrembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog smrembe 13. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53. Ne, ta je že vključen in je bil že potrjen. Potem pa 54 pravi predsednik, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Pravi spremembe 15, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe ena, kont, kdo je za? Se upravičujem, pravi predsednik. Proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis tri, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Držani. Sprejeto. Tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 20 in 36, ker sta identična. Torej 20 in 36 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Against. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 in 64 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Osem. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis štiri. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Vzdržani. Sprejeto. 68 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gospod predsednik, morda bi lahko usvežno glasovali o 28, 29 in 30 skupaj. Dobro, torej glasujemo skupaj 28, 29, 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Ravno tako lahko naredimo svežen s predlogi odbora za proračun 10, 11, 12 in 13. Torej 10, 11, 12 in 13 skupaj spet kdo je za. Ja, postopkovna zadeva. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, daar gaan we. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement 13 apart. Hvala. Uh, rad bi videl, da bi ločeno glasovali o 13. predlogu. Mislim, da bi bilo to smiselno. Dobro, torej ne želite, da vključimo to. Torej, o preostalih eh, amandmajih pa glasujemo skupaj, torej brez 13, 10, 11, 12 in 5. Glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj pa 13, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Triinsedemdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 33 za, proti, stržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko naredimo svežen 34, 35 in 36. Kdo nas spratuje? Ne, dobro, potem glasujemo skupaj. 34, 35 in 36. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 74. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 8. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 10. Za, proti, vzdržani. Zdržani. Zavrnjeno. 11. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 12. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 13. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 14. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejeta. 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 in 18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 Zavrnjeno. 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 38 in 80 skupaj, ker sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod predsednik, lahko preverimo, ali bi bilo mogoče glasovati skupaj od 19 do 23. Torej, od 19 do 23 vse to so predlogi spremembe odbora za proračun. Imamo torej 19, 20, 21, 22, 23 odbora za proračun. Lahko to obravnavamo skupaj. Kdo ogovarja? Ne. Torej glasujemo, kdo je za, proti, zdržani. Sprijeto. Zdaj pa 24. Kdo je za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 24 odbora za proračunski nadzor. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 26. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 25. Kdo je za? Proti? sproti, vzdržani, S zavrnjeno, pravi predsednik 39. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 27 odbora za proračun. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 40. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa citati in uvodne navedbe. Najprej predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe gospoda Alvara. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 42. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdaj pa 45. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Glasujemo torej o predlogu spremembe 45. Glasujte, prosim. Now the vote is closed. Konec glasovanja. 16 glasov za, 15 proti. In Torej ste naredili napako ali ne dela naprava? Gospod Alvaro glasuje. Torej je 16 proti 16. Kaj naredimo? Your vote is against. So yes, I say. But Mr. Alvaro, 17 to 16, eh? 16, 16. 16 proti 16. Kaj naredimo potem? I mean, I mean, no. listen, listen, listen, listen. I'm counting one vote. Poslušajte. Štejem še en glas za, to je glas gospoda Alvara in pa en glas proti, to je glas gospe Koraca Bild. Torej je 15-16. Gospod predsednik, če je rezultat 16-16, je zavrnjeno v skladu s pravili. Lahko pa še enkrat preverimo. Bomo preverili še enkrat, da se prepričamo. Torej, še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 45. Glasujte, prosim. Now the vote is, now the vote is closed. Konec glasovanja. I'm so sorry, Sophie. <laughs> so now it's now it's 16 torej izid je 16 16 torej je zavrnjeno Se opravičujem, gospod Alvaro, pravi predsednik, zavrnjeno je. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe dve odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe tri, pravi predsednik. Poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Vzdržavni? Sprejeto. 48. Kdo je za? Proti? Vzdržavni? Sprejeto. Predlog spremembe 4 odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Vzdržavni? Sprejeto. In 41. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo izvedli še končno glasovanje, to bo elektronsko glasovanje in sicer glasujemo o besedilu s premembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, 29 glasov za, 3 glasovi proti. Torej, tak je izid orientacijskega eh, glasovanja. Čestitamo pročevalcu. Se opravičujem, gospod predsednik, pri zadnjem glasovanju sem po pomoti pritisnila proti, želela sem glasovati za. Lahko to popravite, prosim? Torej, en glas več za in en glas manj proti. Torej. Hvala vsem. Hvala poročevalcu. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. In kot sem dejal, glede na to, da smo preložili skupno razpravo o sporazumu z Islandijo in Norveško, lahko takoj prejdemo na novo točko dnevnega reda. In sicer gre za strategijo Evropske unije o vključevanju Romov. Slišali bomo predstavitev delovnega dokumenta. Torej, v skladu s spremenjenim dnevnim redom bomo prisluhnili gospeja Roki, ki bo predstavila delovni dokument na to temo. Pričakujemo študijo v zvezi s tem vprašanjem, ki naj bi prinesla vsaj neke prehodne ugotovitve in predstavitve teh ugotovitev bomo eh, deležni na naslednjem zasedanju 26. oktobra. Gospa Jarok, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. To je sedaj delovni dokument, ki še ni preveden v francoščino in nemščino, kot smo prej pričakovali. Ti prevodi še niso pripravljeni, ampak bodo pa k malu, upam, da do 15. oktobra. Kot je povedal predsednik, če ne bomo uspeli končati razprave o delovnem dokumentu danes, bomo imeli še pol ure časa 26. oktobra. Potem bomo dobili tudi umestne rezultate študije tako da bomo bolje razumeli to tematiko. Ko bomo imeli pred seboj te začasne ugotovitve, bomo začeli pripravljati končni dokument, končno snutek poročila. Sveda želimo dober prevod od 15. do 16. ko bomo dobili ta prevod, bomo poskušali poskrbeti za to, da bo tudi Libe lahko 29. in 30. novembra še enkrat razpravljal o tej temi. Takrat bo potekala tudi predstavitev odbora Libe o tej temi. To bodo za nas torej zelo pomembni datumi. Na teh dneh bomo poskušali oblikovati čim boljši dokončni dokument. Potem na začetku decembra pa bomo dokončno še spremljali predloge sprememb in izoblikovali dokument. 9. decembra mislim, da bomo v odboru Libe lahko glasovali o tem dokumentu. Po najbolj optimistični časovnici bi potem lahko še isti mesec glasovali na plenarnem zasedanju toliko glede časovnice, seveda se lahko še kaj spremeni zaradi težav s eh, prevajanjem in podobno, ampak upamo pa, da bomo do decembrskega plenarnega zasedena že zaključili obravnavo in glasovanje. Toliko o tehničnih vprašanjih, poleg tega pa bi dala samo še eno. Oba delovna dokumenta jasno kažeta, kakšno je moje stališče s tem v zvezi. bi pa dal nekaj še glede obsega področja uporabe tega. V zadnjih dveh tednih smo se srečevali s predstavniki civilne družbe, govorili smo o tem delovnem dokumentu in mislim, da bomo kmalo lahko v naslednjih dneh tudi imeli sestanek z vsemi poročevalci v senci. Trije poročevalci so dejali, da ta teden ni bil primeren. Naprimer, Kino Gunc je dejala, da bo sedaj za vas eh, ta datum, ta teden morda boljši, ampak za nekatere druge pa ponovno ni. Skratka, upam, da bomo lahko kmalo uskladili vse naše urnike in da bomo lahko nadaljevali s svojim delom. Nekateri drugi morda niste spremljali priprave poročila zelo skrbno, zato naj povem tole. v parlamentu se že ukvarjamo tudi z drugimi vprašanji, ampak tukaj eh, ne moremo pokriti vsega. Prej smo že imeli pet poročil, ki so se ukvarjala s posamezni vprašanji, naprimer z revščino in podobno. Ali pa naprimer poročilo pred tremi leti o ženskah v okviru romske problematike. Tukaj želimo gotoviti, kako na evropski ravni oblikovati ustrezen okvir za akcijski načrt skupnosti za romsko problematiko. In to je bistvo tega poročila. In s to študijo bomo sedaj tudi lahko lažje zasnovali pravno podlago, katere bi se tukaj poslužili. To je najbolj pomembno sporočilo in upam, da bom tudi v tem odboru lahko dobila vaša jasna stališča s tem v zvezi, tako da bomo dejansko lahko posredovali zelo jasno sporočilo komisiji in svetu poznaje. Hvala lepa vsem za sodelovanje in upam, da bomo lahko čim bolje sodelovali, da nas boste podprli. Sem pa seveda pripravljena za vaše predloge, prav tako se želim tudi z vami srečati na štiri oči in podobno, prav tako enako s pročevalci senci, prav tako tudi s predstavniki civilne družbe, tudi civil, predstavniki civilne družbe se bodo z veseljem srečali s uh, eh, pročevalci v senci. Skratka, hvala lepa za um, to pripravljeno sodelovanje in se že vnaprej zahvaljujem za vaše pripombe. Hvala lepa, gospa Roka. Mi se vam zahvaljujemo. Več priložnosti bomo imeli, da bomo razpravljali o tej problematiki. Gotovo bomo to počeli 26. oktober, takrat bomo dobili prve predhodne rezultate študije. Komisija je dala pobudo za to študijo in tudi mi bomo imeli nekaj možnosti, da poročimo rezultate. Lahko se bomo torej pogovorili o tem, delovnem dokumentu in pa vseh drugih vprašanjih. Morda bi lahko sedaj tudi predstavnik belgijskega predsedstva kaj povedal, predtem potem začnemo razpravo s poslanci, ki želijo spregovoriti. Potem morda tudi komisija, ne vem, očitno ne. ne? V redu. Potem pa kar poslanci. Gospa Vikstrom je prva, prosim. Hvala lepa gospod predsednik, zelo vesela sem, da je končno pred nami dokument o tem zelo pomembnem vprašanju. Kmalo bomo lahko začeli pripravljati poročilo, kot se je odločil odbor Libe, že lansko leto pravzaprav. Ti delovni dokumenti so koristni, kajti tako lahko bolje zasnujemo naše delo na tem pomembnem vprašanju. Ampak tukaj gre samo za socialno-gospodarsko vprašanje. Um, to mi ni všeč, to mi ni všeč v imenu naše skupine, kajti to je paradoksalno. Sedaj potekajo izgoni, vzpostavljajo se um, baze podatkov na podlagi etničnega porekla, prav tako pa svet naprimer govori o nekaterih kriminalnih skupinah, ki naprimer trgujejo s bakrom. Ampak gledajte, to mislim, da ni prav. Mi, se tukaj ne ukvarjamo s pravimi vprašanji. Zdi se, kot da vsi zelo globoko potiskamo svoje glave v pesek. Zato prosim poročevalko, da se ukvarja z vsemi vprašanji in da pomagate Evropskemu parlamentu, da pogledamo, ali so ukrepi držav članic dejansko legitimni, zakoniti, kako se uporabljajo sredstva in kako se uporabljajo sredstva iz Evropske skupnosti. Kaj pa naprimer prosti pretok v Evropski uniji, kaj pa diskriminacija, segregacija, ločevanje? Kaj bo s tem v zvezi storil Evropski parlament? Kaj ti tukaj bistvo poročila, naslov je vključevanje Romov v družbo. Gre tudi za diskriminacijo, pravna vprašanja, za vprašanja prostega pretoka, svobodnega gibanja, glede vsega tega. Lahko Če se bomo ukvarjali z vsem tem, potem lahko Alde podpre to poročilo, če pa se s tem ne bomo ukvarjali, potem pa bo to poročilo pravzaprav precej nesmiselno. Hvala, gospa Kunc. Uh, eh, like Hvala lepa. Dva vedika poročila bi omenila. Kot prvo, rada bi pozdravila to poročilo, to mm, že od lanskega septembra, oktobra čakamo. In zelo pomembno je, da bomo nekaj pred seboj, tako da lahko potem sprejmamo predloge sprememb in dokončno izoblikujemo dokument. Upam, da bomo kmalo tudi vsi pročevalci senci imeli sestanek. Livija. Sveda, čim prej želim nadaljevati s tem delom v odboru za poslovanje. Je bila sprejeta odločitev, da bo tudi tam uh, podano mnenje in sama bom tam tista, ki bo oblikovala to mnenje. Uh, Mislim, da je zato treba z vseh vidikov gledati na to vprašanje, kot je povedala Cecilija, glede diskriminacije, naprimer, potem pr svobodno gibanje, prosti pretok. To je bolj v pristojnosti Libeja. Prav tako pa so pomena tudi vprašanja, socialna vprašanja in pa zaposlovanje in podobno. Mislim, da moramo ugotoviti, kako bomo v prihodnosti naredili nekaj korakov naprej, ki bodo dejansko koristili romski skupnosti. Potem pa še nekaj besed glede časovnice, sedaj z vidika mm, odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Meni se zdi ta urnik precej natrpan. Odbor za poslovanje mislim, da bo potreboval nekoliko več časa za svoje mnenje. Želimo, da bi bil rok za vložitev predlogov sprememb nekje na sredini decembra. To je nekoliko poznaje, kot pa je sedaj predvideno. Prav tako tudi mi potrebujemo nekaj več časa za razpravo in da pa spremljamo kompromisne predloge sprememb. Pač treba se pogovoriti s predstavniki civilne družbe in podobno. Tudi oni so zelo pomembni, se mi zdi, kajti civilna družba je zelo aktivna v odboru za zaposlovanje. Mislim, da lahko 25. januarja sprejmo celoten dokument. To bo vse skupaj potem nekoliko zavleklo. Potem bomo tudi morali videti, kako bo s prevajanjem. Ampak upam, da bomo potem lahko vse skupaj končali do konca januarja. No, pa kakorkoli že, eh, upam, da bo šlo vse čim hitreje in bomo vsi poskušali z obeh vidikov čim bolj intenzivno delati. Hvala. Hvala, gospod Kele. Hvala lepa strijam se. Cecilio, vistrom, ne mastro, ampak vistrom. Ja, seveda. Lapsus lingue. Diskriminacije ni v tem dokumentu. Res me je zanimalo, ali se boste v svojem poročilu s tem ukvarjali. Kajti ne gre samo za napačno vključevanje v družbo, gre tudi za dejansko diskriminacijo napram Romom v praktično vseh evropskih državah, družbah. Uh, s pravnimi ukrepi in drugimi ukrepi mo, se mora boriti proti diskriminaciji in v delovnih dokumentih o tem ni govora. Upam, da se bo to spremenilo. Prav tako me zanima, kako se bomo ukvarjali tudi z vprašanjem spola. V končnem poročilu prav tako želim, da bi se bolj osredotočili na to, da ima vključevanje dva, dve plati. Ne gre samo za to, da morajo se Romi vključiti v družbo. Gre tudi za to, da mora ne romska družba, torej vsi drugi nekaj storiti. Kaj lahko mi, ki nismo Romi, storimo za to, da bi se drugače obnašali do njih, kaj jim lahko ponudimo, kako lahko ponastavimo to, da bi romski otroci hodili v šolo. Prav tako ne želimo reči, naprimer, da morate v isti šoli ostati, ne vem, nujno deset let. Skratka, želim, da se tudi mi bolj poklopimo v to, kar bomo mi storili, ne pa samo, da silimo v njih, um, da oni nekaj storijo. Hvala. Klejs. Klejs. Danke, voorzitter. Ik zal kort zijn. Um, ik, ik stel vast dat. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ugotavljam, da v delovnem dokumentu Live Jaroke se uporablja precej konkretna govorica, To je nekaj pozitivnega. Pozitivno je, da govorimo tudi o strošku vključevanja. To besedilo pa bi lahko bilo bolj kredibilno, če bi govorili tudi o odgovornosti znotraj samih romskih skupnosti. Mislim, da delujemo preveč unilateralno. Govorimo samo o tem, da so vsi problemi posledica diskriminacije. Po mojem mnenju in tudi po mnenju strokovnjakov na holandskem, v sami romski skupnosti bi morali spremeniti določene stvari. Mislim naprimer na to, da mnogi otroci ne hodijo v šolo. ali pa premalo časa v šolo. Potem pomislimo na mlade deklice, ki jih silijo v poroke. To je zelo preč problem. Potem prosjačenje, poleg vseh kriminalnih dejavnosti. Ta dokument bi bil torej bolj kredibilen, če bi vključeval tudi te točke moramo dejati, da mora tudi romska skupnost prevzeti določene odgovornosti in ne moramo govoriti samo o pravicah, temveč tudi o dožnosti. Hvala, Ansiu. Najlepša hvala. Mislim, da je to edinstvena priložnost za nas in za celotno Evropsko unijo. da lahko konkretno zagotovimo integracijo Romov v Evropi. Romske skupnosti sestavljajo evropski državljani. Tega se moramo zavedati in zaradi tega moramo rešiti ta problem. Glede tega delovnega dokumenta menim, da bi se morali osredotočati tudi na posebne gospodarske okoliščine držav, iz katerih prihajajo Romi. Romi ne odhajajo po eh, svoj lasni želji, temveč zaradi revščine. Slišali smo, da je nekdo omenil to, da romski otroci ne hodijo v šolo. Sam razpolagam z določenimi številkami. V Romuniji je dejansko v šolah tudi zelo malo Romov, eh, zelo malo Romunov, ne samo eh, romskih otrok. Potem moramo upoštevati tudi zdravstveni sistem. V Romuniji je ta sistem v težavah. V Romuniji je dejansko nemogoče najti delovno mesto. Moramo se torej najbolj osredotočiti na to, da moramo v določenih državah članicah dvigniti življenski nivo, tako da ne bodo romske skupnosti najrevnejši med revnimi. Hvala, gospod eh, Papa Nikolav. Vtis imam, da je to besedilo dobro izhodišče za razpravo, ki bo lahko sledila. Vprašanje Romov je zelo zapleteno vprašanje govorimo o evropskih državljanih, ki govorijo drugačne jezike v raznih državah, imajo drugačne navade, drugačne tradicije in vse to še dodatno zakomplicira probleme. Dokazati moramo, da smo lahko odprti, moramo delati soglasno. Gospa Jaroka je tudi delovala v tej smeri. Zahvaljujem se ji za to, kar je že upravila in za to, kar bo še naredila na tem področju. Vemo, da poudarja vedno zelo pomembna vprašanja pri svojih razmišljanjih je zelo uravnotežena. Gospa Jaroka, vi morate usmerjati našo razpravo, morate nam povedati, na kaj naj se sami osredotočimo. Pa še ena stvar. Razpravljamo o tem, da ne smemo imeti diskriminacije, govorimo o, dobrih, eh, o primerih dobre prakse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 V zadnjih tednih, v zadnjih dneh se je marsikaj zgodilo tudi v državi, ki jo dobro poznam. Vse to morda pomeni tudi prednost. Namreč to, da se bo vendar nekaj začelo spreminjati, da bomo nekoliko pospešili delovanje nekaterih institucij, tudi naše institucije, v zvezi z vprašanjem vključevanja Romov v družbo. Je pa res, da so nekatera tolmačenja zelo čudna, nekateri malce preveč posplošujejo sedaj mislim, da smo že vsi dokaj dobro seznanjeni s različnimi podatki, informacijami v zvezi s to problematiko. In sedaj mislim, da je pravi čas, da sprejmemo, predlagamo jasne, konkretne predloge. Ne smemo več pustiti manevrskega prostora za različne razlage v različnih državah članicah v zvezi z vključevanjem Romov v evropskih družbah. Prav zato so predlogi v zvezi s tem poročilom zelo pomembni. Nekatere stvari so nekoliko preveč odsvetličene, ampak mislim, da je bolje, da dejansko bolj jasno, konkretno oblikujemo besedilo in tako mislim, da bomo dejansko dosegli nek uh, napredek. Hvala. Hvala, gospa Bauer. Hvala lepa za to priložnost, za besedo in hvala lepa hvaležni za zelo trezen pristop. Če želimo priti do neke podlage za skupno romsko strategijo, mislim, da, kot kaže zadnji dogodki, je res nujno, da upoštevamo evropsko razsežnost. Ne gre za to, kaj se zgodi na Mačarskem, na Slovaškem, v Španiji. Ne gre za to, da mora Evropa gotoviti, kako se poevropsko lotiti teh vprašanj. Mislim, da ne smemo imeti nekega božičnega drevesca z različnimi okraski brez smisla. Ne, mislim, da je veliko bolj pomembno, da jasno razlikujemo med različnimi stvarmi strategijo, kaj lahko in kaj Evropa mora storiti za evropske državljane in pa na drugi strani vladavina prava, pravna država. V evropski zakonodaji je marsika že zapisana, to je potem treba pretvoriti v prakso, tudi pri romih. Ampak, gledajte, to, kar sem povedala, strategija in pa vladavina prava, to je tukaj precej ločeno. Mislim, da obeh um, tem ne bi smeli preveč mešati med seboj. Hvala. Hvala, gospod Bodskurt. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljala tega, kar so že povedali kolegi. Rada bi izpostavila nekaj točk. Najprej strinjam se s kolegico Bauer, treba je, da imamo jasno linijo, da natančno predelimo svoje stališča. Gre za pravice, za človekove pravice, dejansko gre za 12 milijonov ljudi. Socialno vključevanje je bistvenega pomena. V zvezi s tem je treba, da odbor za socialne zadeve sprejme mnenje. V tem delovnem dokumentu pogrešam točko o predstavništvu Romov. Ko se sprejema strategija, je treba prisluhniti tudi sami skupini, o kateri govorimo. Pristojni odbor je večkrat dejal, da namerava to storiti, vendar dejansko tega ni storil. Romi so večkrat grešni kozel v primerih krize. Če že oblikujemo strategijo, je treba, da se udeležimo tudi nje pri tem. Ne smemo niti pozabiti na sodelovanje z državami kandidatkami. Na območju Balkana imamo veliko Romov, tam se dogajajo določene stvari. Mislim, da ne smemo razdrobiti našega pristopa Bosna, Srbija in eh, druge države. Mislim, da moramo vse skupaj povezati v celoto. Hvala lepa. Če ne več drugih pripomp, dajem besedo še enkrat poročevalki Jaroki. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo na kratko, vem, njo več veliko časa. Kakorkoli, hvala lepa vsem za zelo koristne pripombe. Nekaj stvari je bilo novih in bom sledila vašim predlogom. Na kaj naj bi se nanašalo poročilo? Že glede obsega sem povedala, da tukaj želimo ugotoviti, ali sploh potrebujemo romsko strategijo na evropski ravni. Mislim, da da. In potem drugo vprašanje, kaj potrebujemo v tej strategiji prosim, da se poslanci osredotočajo predvsem na to, na to vsebino. Moramo piti do nekega pravnega okvira. Prav tako je treba govoriti tudi o diskriminaciji, to, kar ste preomenili. Na začetku sem večkrat omenila, če bi trenutno zakonodajo ustrezno izvajali, potem bi bile stvari drugačne, potem Francija in pa drugi ne bi kršili človekovih pravic, kar se trenutno sicer dogaja v Evropi. Sama želim čim bolj učinkovit instrument, iz istih razlogov, kot ste vi že preomenili. Prav tako pa še tole. Želim imeti nek finančni instrument, s katerim bomo lažje dejansko uveljavljali tisto, kar je naša naloga. Kaj so pomene točke? E, pravna podlaga, potem krizno upravljanje, potem kompleksni razvojni projekti, tega še ni bilo, potem spremembe pri strateških regionalnih razlikah. Iz odbora regije tukaj mislim, da prihaja nekaj zelo pomembnih informacij. Treba gotoviti, kako bomo zasnovali nekakšen zemljevid posameznih regij, kjer prebivajo Romi. Države članice naj bi pripravile svoje zemljevide in potem tudi akcijske načrte na podlagi zemljevidov. To potem vse skupaj evropska, romska strategija. Mi s tem dokumentom predvsem želimo pomagati državam članicam in komisiji pri tem, da dejansko izpolnijo svoje zaveze. V naslednjih nekaj mesecih morajo uresničiti svoje zaveze. Želim, da se v področju uprave osredotočim predvsem na to, to, kar sem povedala, prav tako pa je potrebno vključiti tudi nekatere stvari, naprimer gospodarstvo. Komisar Kovač je pred dvema letoma zelo lepo povedal to tudi v odboru za zaposlovanje. Potem je tudi odbor za zaposlovanje omenil to vprašanje. Enako velja tudi za vprašanje mm, spola, s čimer se je ukvarjal odbor za ženske pravice. Tudi odbor regi je omeni vse druge vidike, glede tega, na podlagi katerih dejavnikov moramo zasnovati ta zemljevid. Vse druge skupnosti bodo prav tako imele veliko vlogo pri pripravi tega dokumenta. Pa še nekaj ste vsi omenjali pravice in dožnosti te skupine. In tudi to, kaj morajo storiti Romi in pa kaj drugi, ne Romi, kot ste povedali. Želim in sem poskušala čim bolj uravnotežiti ta dokument in stvar o tem, da tudi če bomo imeli romsko strategijo, bo to samo 10 odstotkov. Uspeha 20 odstotkov potem na plečih držav članic in 20 odstotkov na plečih županov, 50 odstotkov pa na ramenih samih Romov, ko gre za uh, upravljanje, izvajanje in pa spremljanje teh različnih programov. Gospod Baskurt, govorili ste o tem, da morajo tudi Romi imeti čim boljše voditelje in sami početi tisto, kar je za njih koristno. Tudi to je pomembno, če želimo imeti uspešno to romsko strategijo. Skratka, moj dokument se navezuje na veliko drugih poročil iz Evropskega parlamenta, z vsem tem želimo poskrbeti, da bo komisija šla v pravo smer. Želimo priti do čim boljših ukrepov in pa čim boljših smernic za delovanje držav članic. Tukaj je veliko odprtih vprašanj. Mislim pa, da s tem poročilom lahko pokažemo to, kakšen ne bo pravi okvir, kakšen ne bo usmeritev. Vsi pa seveda pri tem moramo sodelovati. Če menite, da je treba to poročilo še bolj okrepiti in da rečemo tudi, kaj morajo storiti Romi, kaj morajo storiti ne Romi, potem mislim, da lahko, tudi s tem poročilom lahko odgovorimo na to. Kajti vsi države članice in politiki morajo predvsem spoštovati okvir. Gre za upravljanje na več ravneh. In v tem poročilu moramo jasno zapisati, da ne gre samo za to, da bo komisija morala pripraviti dober predlog in pa da bodo morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe. Potrebujemo veliko več kot to. Vse odvisno od znanja, od ozaveščenosti in pa od tega, ali bomo uporabili najboljše možnosti vseh tistih, ki delajo na področju zdravja, stanovanske problematike, zaposlovanja, dela in daje največjih možnosti različnim skupinam. Z vsem tem lahko uspemo. Hvala lepa vsem za vaše ideje in uh, bomo skupaj sodelovali v naslednjih nekaj mesecih. Hvala. Hvala, gospa Jaroka. Hvala lepa tudi vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Odbor Libe bo 26. oktobra ponovno razpravljal o tej temi. Sedaj pa gremo naprej. Sedma točka. Gre za rešitev področja uporabe direktive 2003 in pošiljnica 109 EC na upravičence do mednarodne zaščite. Gospod Klod Morajs je naš pročevalec glede tega Doseja, da um, se razširi status rezidenta za daljši čas tudi na begunce. Gospod Morajc bo predstavil rezultate sestanka pročevalcev v senci iz prejšnjega tedna. Sedaj se je pripravljal prvi trialog, ki ne bi potekal 12. oktobra. To je jutri. Gospod Morajc, beseda je vaša. This is one of the, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za en, oziroma šlo je za enega najboljših sestankov pročevalcev vseh, ki sem jim pripustoval v zadnjem času in zelo sem hvaležen, ker smo res želeli uh, zaključiti to direktivo že v času belgijskega predsedstva in uspelo nam je doseči velik napredek. Dveh ključni področji, kjer je bilo potrebno doseči kompromise, uh, se nanašata na vprašanje ali imajo družinski člani pravico, niso pa zavezani eh, slediti svojim družinskim članom in zelo me veseli, da eh, smo oblikovali predlog spremembe, eh, gospod Vikström, gospod Sargentini in eh, jaz in mi se sedaj zauzimamo za to stališče. To pa je zelo pomembno, kaj ti govorimo tudi o vprašanju družinskega nasilja in tako dalje. Torej, družinski člani eh, Eh, ne samo, da imajo pravico, ampak eh, so zavezani slediti izgnani osebi. Eh, in ključno je, da je to tako zapisano. Potem pa drugič, imeli smo dva kompromisna predloga o izgonu v tretje države. Tu je šlo za moj predlog in predlog gospod Olčeve. Uh, tega sva se lotila zato, ker glede na interpretacije 21. člena direktive o kvalifikacijah je mogoče eh, izvesti izgon v tretje države članice in tukaj smo želeli uvesti eh, mehanizem posvetovanja, ki bi bil nekakšna varovalka pred tem izgonom. Uh, in iz tega razloga smo uspeli doseči veliko napredka in premostiti razlike, zato imamo zelo dobro izhodišče za jutrišnji trilog. Kar pa zadeva svet, eh, tukaj želimo končno razrešiti vprašanje časovnega obdobja eh, pri prosilcih za azil ali eh, ta, je tukaj upoštevan obdobje, ko se obravnava primer. Eh, kar lahko v nekaterih državah članicah traja zelo dolgo. Torej, tu je ta kalkulacija eh, roka časovnega obdobja je ključno vprašanje, ki ga moramo še razrešiti. Eh, zadnji sestanek je bil zelo prijeten in zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali, tudi sekretarijatu in mislim, da imamo zelo dobro izhodišče za jutrišnji trilog. Hvala, gospod Moraš. Sedaj pa dajemo možnost za komentarje tudi drugim poslancem in poslankam, gospa Vikström. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, glede na to, da sem bila ena od poročevalk v senci v naši sanski ekipi. Eh, se moram gospodu Morajšu zahvaliti za odlično delo in za odlično usklajevanje naših mnen. Zelo me veseli, da ima parlamentarno stališče glede tega, da se mora. Eh, čas eh, šteti od trenutka, ko oseba prvič zaprosi za mednarodno zaščito. Ravno tako me veseli, da je bilo upoštevano mnenje, da uh, so osebe z mednarodno zaščito lahko izgnane eh, v primeru, naprimer, da so zagrešile neko kaznivo dejanje in da družinski člani niso zavezani zapustiti države s svojim družinskim članom, če tega ne želijo. Kajti dejansko se lahko zgodi, da to v določenih primerih ni v interesu družinskih članov. Torej tukaj podpiram poročevalca. Eh, upam, da bo to poročilo naletelo na široko podporo in da bo jutrišnji trilog uspešen. Ravno tako ne smemo pozabiti, da bo dogovor s svetom prispeval tudi k hitrejšemu postopku za ostale doseje v azilnem svežnu in da bomo končno se približali cilju, torej skupni azilni politiki do roka leta 2012. Najlepša hvala in veliko sreče z jutrišnjim trilogom. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem poročevalka v senci skupine EPP. Pridružujem se poročevalcu Morajusu in za konstruktiven pristop. Prejšnji teden smo imeli zanimiv sestanek, na katerem smo prišli do uravnoteženih kompromisov, zaradi tega ne bi veliko dodajala temu, kar je že sam povedal, razen tega, kar zadeva dva kompromisa. Torej, izgon član, družinskih članov mislim, da je pomembno, da pride do vračanja skladno z evropsko zakonodajo in tudi nacionalno veljavno zakonodajo. V zvezi s tem smo dobili kompromis in tega se veselim. Potem, kar zadeva izgon v tretjo državo, smo prišli do kompromisa, ki je tudi zadovoljiv. Lahko bi prišlo do posvetovanja med državami članicami, zato da bi ugotovili, ali oseba tvega, da bo preganjena v tretji državi, kamor je izgnjena. To je zelo dobro in tudi spoštuje 21. člen direktive iz eh, leta 2309. Upam, da bo naš eh, da bo delo v zvezi s tem še naprej tako plodno, da bo trilog uspešen. Tako bomo lahko vsem skupaj čestitali za uspešno delo na področju azila. Hvala. Hvala, gospa Nedelčeva. Ne vidim, da bi še kateri od kolegov želel sodelovati v razpravi. Tudi komisija in pred, belgijsko predsedstvo ne želita komentirati na tej točki. Torej, lahko s to točko zaključimo. Očitno ste vsi zadovoljni z doseženim napredkom in z sestanki poročevalcev v senci. Torej, najlepša hvala vsem in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je osma točka in sicer minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe državljanstva da so upravičeni do mednarodne zaščite in glede vsebine te zaščite. Tukaj gre za prenovo. In za ta dosje je naša pročevalka gospa Jean Lambert. Prisluhnili bomo torej pročevalki, ki nam bo predstavila osnutek, tej, eh, osnutek poročila o tej direktivi. Ta direktiva predstavlja ključni sestavni del azilnega svežna in prisluhnili bomo predlogom gospe Lambert, ki je zadolžena za ta dosje. Kasneje pa bomo prisluhnili tudi komisiji in predsedstvu, če boste želeli sodelovati v razpravi. Sicer pa bomo odprli razpravo za vse. Gospa Lambert, imate besedo. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, verjetno se spominjate, da smo na zadnjem zasedanju odbora obravnavali delovni dokument, ki sem ga predložila v zvezi s tem vprašanjem. Tam so bili opredeljeni ključni elementi obstoječe direktive, pa tudi ključni predlogi komisije, kar zadeva prenovo. Ne gre za. Uh, prenova celotne direktive, ampak samo za novosti na posameznih področjih. Naj vas opomnim, da ta direktiva obravnava dve ključni vprašanji. Eh, zaščita za dve skupini eh, ljudi z eh, statusom beguncev in pa drugi del je tukaj vsebina same zaščite tisto, kar komisija namerava narediti na tem področju, je, da opredeli vsebino zaščite in eh, glede tega sama ne predlagam bistvenih sprememb, ker mislim, da so eh, predlagane spremembe v skladu s tem, kar večina držav članic že počne in zato predlagam, da tukaj sprememo predloge komisije, seveda pa lahko ima kdo tudi kakšno drugačno mnenje. Gre torej za prenovo, število predlogov sprememb je zato omejeno. Eh, manjka pa predlog spremembe, kar ste morda opazili in tu je šlo za eh, referenco, ki je vključena v eh, obrazložitev. Ni pa ta predlog spremembe še predložen, ampak to nameravam popraviti in nekateri ste me na to tudi opozorili. Tisto, kar sem dodala in to je tudi uh, opisano v obrazložitvi, so nekateri predlogi sprememb, ki govorijo o spolu in identiteti, ko gre za članstvo v socialnih skupinah. To se navezuje predvsem za 22. Eh, vodno navedbo in člen 1D Tukaj sem predlagala neko manjšo spremembo, vsaj tako se zdi, ampak eh, tukaj nadomeščamo end z ur, torej in nadomeščamo z ali. In to je predvsej pomembno, ko gre za razloge za preganjanje. Eh, gre za članstvo v socialnih skupinah, eh, skupine, ki ima določene skupne značilnosti. Drugi del pa uh, eh, govorijo o tem, da se nekoga zaznava kot drugačnega v družbi. Uh, sodna praksa na tem področju uh, pravi, da to niso kumulativni razlogi, kot jih uporabljajo nekatere države, ampak da gre za alternative. In zato je bila vnešena ta sprememba v člen 10d. Določene spremembe se nanašajo tudi na interes otroka. Uh, Eh, tukaj nadgrajujemo tisto, kar je predlagala komisija, v zadnjo pa se skriva vprašanje o eh, kontinuiteti oskrbe za otroke in za mladoletnike. Eh, seveda pa ni nujno, da to vključujemo ravno v to direktivo. V 17. členu je komisija predlagala bolj eksplicitno formulacijo o pravicah otrok, In zato sem tukaj tudi sama predlagala spremembo, ki opredeljuje, kakšne, kakšni naj bi bili ti elementi, kar zadeva izvajanje te specifične direktive. Predlagala pa sem tudi novi člen 2.1, ki se neposredno navezuje na to vodno izjavo in isto sebino umešča tudi v srednje besedilo. To je še nekaj sprememb, ki govorijo o mladoletnikih, naprimer predlog spremembe 10 v členu 2D. Tukaj govorimo o mladoletnikih brez spremstva. Še eno od vprašanj, ki se tudi pojavlja, je vprašanje v zvezi s sedmim členom in eh, vsebino zaščite. V obrazložitvi sem že povedala, da obstaja uh, skališče UNHCR, stališče marsikoga drugega tudi, da lahko zaščito ponujajo samo vlade, ne druga mednarodna telesa, vendar pa uh, prenova ne omogoča da bi se na tej točki lotevali tega vprašanja. E, namreč e, tudi države članice se strinjajo, da gre tukaj v prvi vrsti za vlade in posledično sem tukaj vložila povezane predloge sprememb v zvezi s sedmim členom. To sta predloga sprememb 6 in 7. tukaj poskušam zožiti kvalifikacije za tiste, ki lahko nudijo zaščito. E, torej, ne gre samo za to, da so pripravljeni in zmožni e, uveljavljati vladavino prava, ampak morajo biti tudi odgovorni za svoja dejanja. E, torej, gre v prvi vrsti za vprašanje odgovornosti in to je po mojem mnenju izredno pomembno. V osmem členu, ki obravnava notranjo zaščito, eh, ki govori o preselitvi v drug del države, kjer bi bil nekdo izpostavljen pregonu, tukaj je predlog komisije umaknil idejo o preverjanju in govori o neki učinkoviti in trajni zaščiti. E, sama bi želela ohraniti preizkus razumnosti in to priporočajo tudi strokovne nevladne organizacije na tem področju. To so torej edine spremembe, ki jih trenutno predlagam. E, število je omejeno, ker gre za prenovo predloga in to pomeni, da je naš manevrski prostor uh, zelo tesen. Morda ima kdo še kakšne drugačne predloge sprememb, vendar pa mislim, da so to v tej, v tej fazi najpomembnejše točke. Najlepša hvala, gospa Lambert. Zdaj pa odpiramo možnost za razpravo, gospa Romero. Grazie, predsednik. Si efektivno. Najlepša hvala, predsednik dejansko je v tem besedilu odbor storil korak naprej za usklajevanje ukrepov, ki jih sprejemajo države članice na področju azila. Zato, da bi zagotovili enotno mednarodno zaščito. Prenova je bila v tem smislu nujno potrebna. politika azila v raznih državah se je zelo razlikovala in zaradi tega je to besedilo dobrodošlo. Zdaj, če primerjamo status begunca ali status upravičenega do mednarodne zaščite, pri tem želimo obem kategori, obema kategorijama povečati pravice. V splošnem se moja skupina strinja s stališčem gospe Lambert. Mogoče pa bi se morali osredotočiti na določene specifične vidike. To so naprimer agenti, ki so pristojni za zaščito. Poročevalka Lambert je oblikovala zanimive predloge, vendar to bo treba še dodatno dopolniti. Na področju azila, ponavljam, trenutno obstajajo zelo velike razlike med posameznimi državami. Tema je sicer zelo zapletena. Prihaja do številnih pritožb. Države se med sabo zelo razlikujejo na tem področju. Potem je treba upoštevati tudi države, na katere mejijo te države z raznoliko zakonodajo. Določeni zakonodajni ukrepi so namreč vezani na določena področja. Nekatere države so v preteklosti sprejemale zelo veliko prosilcev za azil. Danes so se stvari spremenile in mislim, da tega nismo dovolj obravnavali v tem osnutku. Zagotoviti moramo, da bo azilna politika bolj dosledna in bolj solidna. Papa Nikolav, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se poročevalki Lambert, ki je opravila zelo dobro in uravnoteženo delo naš poročevalec danes ni tu z nami, vendar v imenu svoje skupine bi prosil predsednika ali je mogoče povedati, dokdaj je treba vložiti predloge sprememb. Večina naših kolegov bo jutri na portugalskem. Vrnili se bomo šele v petek, naslednji teden bo na vrsti Štrasburg. Zaradi tega bi vas prosili, da bi nam dali na voljo še nekaj dni, zato da bi lahko delali na tem in zato da bi lahko tudi mi dali naš doprinos. Hvala. Any other, any other... Najlepša hvala. Še kakšen komentar, kakšen predlog? Kolikor vidim, nihče ne želi besede, tudi komisija in predsedstvo ne nameravata sodelovati. Naš kolega, gospod Papa Nikolaj, je v imenu Evropske ljudske stranke zaprosil za. možnost, da bi preložili rok za vložitev sprememb. Se poročevalka strinja s to zahtevo, gospa Lambert? Uh, nasprotujete temu? Ne, gospod predsednik, mislim, da je pomembno, da imajo vse politične skupine občutek, da so sodelovali pri pripravi poročila, zato bomo skupaj s sekretarjatom še enkrat preučili predlagani rok za ložitev predlog spremembe in eh, pripravili ustrezne spremembe, če bo to mogoče. Hvala za razumevanje kolikor vidim, nišče ne nasprotuje tej prošnji. Mislim, da bo ta sprememba torej sprijeta in eh, s sekretarjatom se bomo potrudili, da bomo oblikovali nov rok založitev predlogov sprememb. Se strinjate? Dobro, potem lahko s tem za sedaj zaključimo. Še enkrat najlepša hvala. S tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka številka 9, državljanska pobuda. Gre za zelo pomembno vprašanje. Gre za pomembno vprašanje, ki je del ustavnega razvoja Evropske unije. Prisluhnili bomo obravnavi osnutka poročila. Za ta dosje je pristojen odbor za ustavne zadeve. Pridruženi odbor pa je v skladu s poslovnikom odbor o, pet, eh, za peticije, to je v skladu s 50. členom poslovnika. Državljanska pobuda predstavlja pomembno novost, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba, In sicer gre za to, da omogočamo evropskim državljanom, da sodelujejo v demokratičnem procesu, v demokratični razpravi v Uniji. Imamo predlog komisije za uredbo eh, v zvezi z državljansko pobudo in tukaj bodo opredeljeni postopki in pogoji za to, kako lahko državljan, oziroma kako naj bi državljanska pobuda delovala v praksi. Zato poročilo imamo dve pripravljalki mnenja, to sta gospa Gönc in gospa Wikström, ki boste danes predstavili svoji mnenji. Prisluhnili bomo torej najprej soporočevalkama. Potem pa bodo, bomo dali možnost tudi drugim poslancem in poslankam, ki želijo sodelovati v razpravi. Glede na to, da časa ni veliko, je bil rok za vložitev predlogov sprememb določen jutri ob 12. Opovdne torej. Torej, gospa Viktorem, boste vi začeli ali najprej gospa Gönc? Najprej gospa Gönc. Cecilija Viktor. Dobro, bom jaz začela, potem pa bo Cecilija nadaljevala. Strinjava se s tem, kar ste povedali. E, namreč e, udeležba državljanom je eden od najpomembnejših vidikov Lizbonske pogodbe in e, tu je izredno pomembno za participatorno demokracijo. Imamo nekaj predlogov, eh, s katerimi želimo spremeniti ta predlog. Naš glavni namen je, da državljanska pobuda postane kar najbolj uporabniku prijazna. Eh, zavedamo se, da je težavno pobrati milijon podpisov v podporo določeni pobudi, zato so naši glavni predlogi naslednji. Kar zadeva minimalno starost za podpis določene pobude, ta naj bi bila 16 let. Izhodiščni predlog se je prilagodil tisti starosti, ki je določena za volitve v posamezni državi, ampak ker gre za evropsko pobudo in ker je ta starostna omejitev v nekaterih državah 16 let, drugod 18, ponekud pa še višja in če želimo imeti poenoteno starost, potem se moramo spustiti na starost 16 let. Eden od naših argumentov pa je, da pravzaprav ne gre za proces odločanja, ampak da gre za pobudo, ki potem sledi zakonodajni akt. E, ravno zato je pomembno v čim večji meri vključiti tudi mlade v evropske zadeve. Predlagamo torej, da se minimalna starost določi na 16 let. E, s tem bi tudi odpravili razlike med posameznimi državami. Drugi predlog je vprašanje zbiranja eh, podpisov. V izhodiščnem predlogu je bilo govora o eni tretjini držav članic, v pogodbi je govora o pomembnem delu, lahko pa bi rekli tudi četrtina držav, kajti tako bo laže zbrati milijon podpisov in prepričani smo, da tudi četrtina držav članic zadostuje, da je večji del eh, unije zastopan. Eh, potem je tu vprašanje roka za, zlag, za zbiranje podpisov. Kar zadeva časovno omejitev. Eh, to želimo podaljšati na štiri leta. To ne pomeni, da mora vse skupaj vedno trajati štiri leta. To enostavno pomeni, da če nekdo, ki je pobudnik določene državljanske pobude, eh, ne more računati na podporo organizacij in lobistov, Potem štiri leta ni tako dolgo obdobje, ko gre za zbiranje milijona podpisov. Najbolj sporni vidik pa je vprašanje dopustnosti. Tukaj predlagamo, da se zbere 5000 podpisov, to bi moralo zadostovati. In eh, zadostovali naj bi tudi podpisi iz ene same države, pridem pride do preverjanja dopustnosti. E, velik strošek seveda pomeni prevajanje same študije in nima smisla e, se tega lotevati, dokler ni izveden preizkus dopustnosti. Torej, potem, ko bo dopustnost preizkušena, e, bo na voljo dovolj časa za prevod pobude in za kasnejše zbiranje podpisov ravno tako mislimo, da je še, še vedno pomembno imeti nek eh, filter, ki bi odstranil neresne pobude in zato smo pripričani, da je potrebno v šestih mesecih eh, izbrati tisoč podpisov. Komisija pa bi morala dopustnost oceniti v roku enega meseca na mesto dveh. Gre torej za manjše spremembe in tisti predlogi, ki nasprotujejo uh, odkrito ali prikrito vrednotam unije, bi morali biti razglašeni za nedopustne. Cecilija bo na, nadaljevala, povedala nekaj tudi o spletnem zbiranju podpisov, potem pa bomo prisluhnili še poročevalcem v senci, ki prihajajo iz, rič, iz različnih skupin. Hvala. Cecilija pa bo nadaljevala, kar zdaj v zbiranje podatkov. Cecilija hvala. Zdaj pa gospod Cecilija Vikstrom, kot so opračevalka. Ja, Kinga je že izpostavila najpomembnejše točke v tem poročilu, ampak naj izkoristim to priložnost, da nas opomnim. Pred nekaj leti, ko je bilo javno mnenje o Lizbonski pogodbi zelo negativno, eh, so politiki pogosto uporabljali podobne ukrepe, pobudne, podobne metode, da bi poskrbeli, da jim bodo ljudje prisluhnili, ko bo nova pogodba začela veljati. Zato zdaj ne smemo zapraviti te priložnosti in uh, proizvajati zgolj praznih besed. Poskrbeti moramo, da bo državljanska pobuda dejansko učinkovita. Uh, Eh, pri nadgradnji demokracije, pri spodbujanju državljanov, da se oglasijo in da izkoristijo možnost eh, doprinesti k nekim spremembam po celotni uniji. Za me in za Kingo je to najpomembnejši element tukaj. Eh, zelo sem vesela, da sem lahko delala na tem dosjeju in eh, vesela sem sodelovanja s predstavniki drugih skupin, čeprav se vedno ne strinjamo. Veselim se torej podpore, veselim se vaših komentarjev in upam, da bom lahko potem, ko bom vse to slišala, ustrezno prilagodila tudi svoje mnenje. Kar zadeva osrednjo spletno stran, eh, takrat nismo bili pretirano kreativni. Rečeno je bilo, da bo to nek pregleden način, kako bodo državljani lahko pogledali v centralno zbirko podatkov in eh, našli seznam vseh pobud, ki tečejo. In kjer bo mogoče tudi videti, katere pobude so bile uložene, kjer se bo mogoče tudi prijaviti za zbiranje podpisov na papirju. No, vendar pa niso vsi prisotni na spletu, niso vse države enako razvite, e, tako da omogočamo postopke tako v elektronski kot v papirni obliki. Potem vprašanje, kdo je bo skrbnik to vrstnih strani. E, nismo se še odločili, ali naj bo to komisija, naj bo to parlament. Naj bo to odbor za peticije, uh, kdorkoli že, to mora biti neka osredna, eh, osredno dostopna stran, kjer bo mogoče preveriti, koliko podpisov je že zbranih, koliko jih bo, naprimer, čez nek mesec ali pa koliko jih je bilo prejšnji mesec in podobno. Če imate kakšno vprašanje, nam jih zastavite in. Eh, tudi mnenje bomo seveda prilagodili temu, kar boste povedali vi. Hvala. Hvala. Imamo seznam poslancev in poslank, ki želijo sodelovati v tej razpravi. Najprej pa komisija, želite kaj pripomniti? Z nami je predstavnik komisije, gospod Tendrero. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik in hvala za to priložnost, da podam nekaj komentarjev. Osredotočil se bom na nekaj točk, ki so morda bolj kontroverzne. In sicer najprej vprašanje spletne strani. Seveda bo obstajala spletna stran komisije, ki jo bo komisija pripravljala, istočasno pa bo to neke vrste registr pobud. Eh, to pomeni, da bo vsakdo lahko spremljal, katere pobude so v teku in v kakšni fazi so. Torej videli bodo, ali so podpisi že zbrani in bo komisija to vsak čas ovrednotila ali pa je neka pobuda eh, šele objavljena. Eh, ne mislimo pa, da bi moral biti ta sistem kot tako odgovoren tudi za zbiranje podpisov. Tu je nekaj ločenega zbiranje podpisov morajo nadzorovati organizatori in eh, to lahko naredijo tako na papirju kot na spletni strani. Ustvariti pa morajo svojo spletno stran za to. Komisija jim bo pri tem pomagala, zato pripravlja uh, določeno programsko opremo, ki bo odprte kode in ta bo v pomoč organizatorjem. Uh, Eh, vendar pa bo tako zbiranje kot preverjanje podpisov v pristojnosti držav članic, kar zadeva zbiranje 5000 podpisov in preizkus eh, dopustnosti. Tukaj so razprave že precej napredovale in kolikor vemo je bilo precej nasprotovanja tej ideji, zakaj bi bilo sploh potrebno kaj zbrati. Zato mislim, da smo. Uh, uspešno razpravljali tudi o možnostih, da ne bi bilo potrebno prej zbirati podpisov in da bi komisija lahko eh, vse preverjanje izvedla že v začetku, v času registracije in to bi pomenilo še večjo poenostavitev. Vendar pa je potrebno še določiti, kakšna preverjanja se morajo izvesti. Tudi to ne sme biti preveč zahtevno za komisijo, kar zadeva 48 mesecev za zbiranje. Tukaj gre za novo pobudo. Zaenkrat govorimo o 12 mesecih. Eh, omenja se tudi 18 mesecev, zdaj pa smo prvič slišali, da je govora o tako dolgem obdobju. Eh, torej, moj prvi odziv bi bil, da to ni izvedljivo in pa da tudi ni zaželeno, da bi omogočili, da eh, pobude obstajajo toliko časa, kajti potem nihče za nje ne bo res prevzel odgovornosti in to je eden od razlogov, zakaj želimo, da bi bilo obdobje eh, do preizkusanja oziroma za zbiranje krajše. Potem pa še nekaj stvari, ki so že bile predmet razprave. Tretjina držav članic mislimo, da je prava številka. Seveda se o tem pogovarjamo tudi s poročevalcev, kar pa zadeva starostno mejitev. O tem smo na široko razpravljali s svetom in Svet je bil pripričan, da je predlog komisije dober. Tu gre za eh, to, da se uporabi starost, ki velja za volitve in ta je 18 let povsod razen v Avstriji. Eh, bomo pa seveda razpravljali o tem še med institucijami, zato da bomo dosegli čim več napredka tudi na ravni pročevalcev in med institucijami. Najlepša hvala. Zdaj pa odpiramo možnost razprave. Gospa Infed, boste začeli? I, um... Hvala lepa. Predloge počevalcev smo zelo všeč. Želi so zmanjšati standard za to, kakšne so ovire, da državljani sodelujo v tej državljanski pobudi. No, ampak moram reči, da sem nekoliko uh, dvomljiva glede te državljanske pobude, kajti vzbujamo prevelika pričakovanja. Marsikdo misli, da je to kot nekakšen referendum, kjer bodo lahko ljudje odločali. In potem misli, da je predvsej velika možnost za to, da bodo ljudje na koncu razočarani. Uspeh državljanske pobude ni toliko odvisen od tega, kako bomo mi organizirali zbiranje podpisov. Bolje je vse odvisno od končnega odgovora Evropske komisije. Bodimo odkriti kako naprimer, se komisija odziva na drug demokratični instrument, parlamentarna vprašanja. Če si to pogledam, potem nisem ravno prepričana o uspeh te pobude. Tako kot vsaka druga javna uprava, kot vsak drug izvršni organ, tudi komisija v bistvu meni, da je odgovarjanje na parlamentarno vprašanje umetnost neodgovarjanja na vprašanja ljudi če bo komisija se prav tako želela izogibati vprašanjem tudi pri državljanski pobudi, potem bo to problem, kajti mislim, da bomo sedaj vzbujali prevelika pričakovanja in potem bodo ljudje na koncu razočarani. Pa še tole za konec. Že prej smo imeli podobne peticije. To ni instrument kot referendum, ampak je to kot nekakšna peticija. Posod imamo veliko peticij vsak dan. Mladi ljudje na internetu, naprimer, zelo radi in uspešno pošiljajo različne podpise, peticije, tukaj imamo različne spletne strani, vsak dan dobivamo različne elektronske pošte, naprimer imeli smo peticijo, ki jo je predlagal trenutni član Evropske komisije, v bistvu gospa Malmström, komisarka Malmström. Šlo je za peticijo en sedež za Evropski parlament. Zbrali so več, milijon, več kot milijon podpisov ali se je komisija to odzvala. Ne, v bistvu sploh ni upoštevala te peticije, da sveta Evropske unije sploh ne omenjamo, od njega sploh več nič ne pričakujem. Ni toliko pomembne, kakšne bodo tehnične podrobnosti izbirala podpisov. Raz bi rada predvsem vedela, ali bo komisija vse te podpise, vse te peticije na koncu sploh resno imala. To je bolj pomembno. Sedaj pa poročeval konsenci, koraca Bild. Hvala lepa s King in Cecilijo in z drugimi sem tukaj z velikim veseljem sodelovala, z vsemi drugimi poročevalci v senci, prav tako mislim, da lahko pridemo do dobrega rezultata. Je pa res, ne želimo vzbujati prevelikih pričakovanj, kaj to bi lahko prineslo razočaranje. Ampak to mislim, da ni povezano s problemom tega, kako se bo odzvala komisija. Ne, bolj gre za to, da moramo čim bolj pregledno, jasno zapisati pravila glede državljanske pobude. Želimo, da bo to dejansko instrument neposredne demokracije in pa udeležbe državljanov. Ne želimo pa tega pustiti možnosti zlorab. To mora biti čim bolj nebirokratski postopek, čim bolj ponastavljen, jasen postopek, tako da bodo ljudje čim lažje sodelovali. Mislim, da bi bilo s tem v zvezi tudi zelo dobro, če bi se je Evropska komisija čim bolj vključila v to, da se povečuje ozaveščenost, da se začnejo različne kampanje, da se naprimer ustvari kakšna spletna stran z informacijami, z nasveti. Predvsem pa ne bi smeli kriviti eh, komisije. Komisija ni odgovorna za zbiranje podpisov. Gledajte, tukaj naprimer je na eni strani odbor za zbiranje podpisov, na drugi strani pa je komisija, ki je odgovorna za to, da podaja informacije, kaj je dopustno, kaj ni dopustno koliko ljudi se je podpisalo in tako dalje. Ampak v bistvu komisija ne more prevzeti odgovornosti za to, kajti če bi bilo to tako, potem bi to postala pobuda komisije in to definitivno ne bi smelo biti tako. Državljani morajo skrbeti za to. Potem pa finančna podpora in pa preglednost. Kdo koga financira, koliko, kdaj. Vse to je zelo pomembno, jasno opredeliti tako da ne bi prišlo do zlorab. Naprimer, lahko bi kakšen velik magnat um, dal sredstva za kakšno kampanjo, naprimer iz tretjih držav. To ne bi bilo dobro in temu bi se morali izogniti. Že imamo nekatera pravila glede finančne preglednosti, te moramo uveljaviti. Izvoljeni politiki, ki so že del reprezentativne predstavniške demokracije, ne bi smeli imeti možnosti, da so pobudnik določene pobude, kajti mi že imamo to možnost pobude. Treba je razlikovati med predstavniki demokracije in pa med neposredno demokracijo. S King in Cecilijo se strinjam, lahko bi rekli ena četrtina, ne pa ena tretjina držav članic, potem pa minimalna starost. Ne strinjam se z vami, kajti, gledajte, nerealistično. bi bilo storiti drugače. Gledajte, naprimer, ne moremo vseh prisiliti, da sledi Avstriji. Prav tako ne morete preve, poskrbeti za to, da bomo preverjali nekega sistema, ki ga sploh še ni, ker je v bistvu edini seznam, ki ga imamo, je seznam voljivcev. In gledajte, ne moremo potem reči 16, zakaj potem ne 15, zakaj ne potem 17 let minimalna starost. Če se je ena država odločila za to starost, potem to še ni merilo za vse. Mislim, da moramo biti veliko bolj praktični komisija je predlagala eno leto, to se mi zdi v redu, štiri leta, potem bi izgubili vas politični zagon, ljudje bi pozabili na to. Stvari se pač hitro spreminjajo, morda bi bilo potem na koncu nekaj že predvsej zastarelo. Prav tako se strinjam s predlogom um, poročevalke v Avko in Eti. Treba je čim bolj um, zmanjšati nekatere standarde, tako da ne bi govorili o koliko podpisov potrebujemo, 30 tisoč, 50 tisoč in tako dalje. Tukaj treba zmanjšati birokracijo. Potem pa še nekaj, kar je prav tako odprto za prav. Gledajte, sama sem sicer italijanka, ampak živim pa na švedskem. Ali, saj ni pomembno, da sem sedaj izvoljena političarka, to. Ampak gledajte, če ne bi bila izvoljena, kaj to potem pomeni? Ali je tukaj smisla potem moja nacionalnost ali pa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 Eh, se odzvati na razočaranja, na prevelika prečakovanja in tako dalje. Če nekdo zbral milijon podpisov in če potem komisija na koncu reče, gledajte, ne bomo dali zakonodane pobude, kaj se bo potem zgodilo? Kaj bomo storili za to, da to ne bo na koncu potem um, negativni učinek na Evropsko unijo? Tukaj je več predlogov v tej smeri in mislim, da moramo to tudi vključiti v naše mnenje. Hvala lepa za vaše potrebne. Gospa Koraca Bild, hvala lepa. Gospod Klejc je prav tako poročevalec o senci pri tem poročilu. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Prišlo je do zanimivih predlogov sprememb za zmanjšanje starostne omejitve oziroma za znižanje ta starosti. Državljanska pobuda je dejansko element, ki ga Evropska komisija ne dovolj podpira. To pa zagotavlja veliko demokracijo Evropski uniji, zaradi tega je to toliko pomembneje. Zdaj bi lahko izključevali velike sindikalne organizacije ali eh, nevladne organizacije, s tem bi naše dvome samo potrdili čas za zbiranje podpisov, s tem se strinjam, vendar nasprotujem tretjemu predlogu spremembe poročevalke, ki se nanaša na dopustnost. Gre za preverjanje dopustnosti. Treba je ugotoviti, ali je zahteva skladno z vrednotami Evropske unije poročevalki bi radi dodali izraz latenten. Vendar, kaj to pomeni? To pomeni, da tega ne moremo stotstotno predeliti, da tega ne moremo zapisati črno na belem. To je torej nejasno delo, ki lahko vodi v najrazličnejše dvome kdo lahko potem opredeli te pojme? To bi postalo dejansko nekaj zelo spornega. Besedilo ni dovolj jasno. Dejansko, če govorimo o tovrstnih sporih, bi postalo vse skupaj še manj jasno pri delu ne bi bili objektivni. Potem še druga pripomba. V uredbi komisije lahko preberemo, da ko pride do podpisa peticije, mora tisti, ki jo, ki jo podpiše, posredovati svoje podatke lahko podatke, ki se nanašajo na osebno izkaznico, davčno številko ali kaj takega. Vendar dejansko to odvrača državljane od podpisovanja peticij. Če zbiramo podpise na ulicah, je dejansko težko, da nam bodo vsi kar tako posredovali svoje podatke, davčno številko ali pa številko zdravstvenega zavarovanja. Naš odbor bi prosil, da bi vložili predlog spremembe v tem smislu, da zbrišemo to sklicevanje na eh, potrebo po osebnih podatkih. Poslanec Alvaro. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej čestitke obima poročevalcema. Gre za zelo pomemben dosje in eh, zadeva je pred nami že eh, dva tedna, ampak bil sem zelo zaposlen s svojimi poročili, zato se do zdaj nisem uspel odzvati. Imel pa bi nekaj komentarjev. Lahko se pripiramo o tem, ali predlog spremembe, da vzamemo petino držav članic ali tretjino, kot predlaga komisija. Um, kaj je bolj primerno, to je bolj vprašanje okusa. Um, vendar mislim, da si predloga spremembe 1 in 10 nasprotujeta. V prvem je govora o eni petini, v desetem o eni četrtini. Eh, in domnevam, da je to samo napaka ali pa sem sam to narobe razumel. Moram priznati, da eh, imam osebno podobno stališče kot kolegica Biltova, kar zadeva omejitev starosti. Eh, in mislim, da je ustrezno, da se uporablja prava države članice, kajti preprosto zato, ker omejitev oziroma starost 16 let, to poznamo z lokalnih volitev v Nemčiji, eh, Uh, ali uh, ne bi zaradi tega prišlo do možnosti, da bi naprimer nekdo lahko sodeloval v evropski pobudi, ne bi pa mogel sodelovati v sorodni pobudi na nacionalni ravni, ker bi bile eh, starostne omejitve različne. Mislim, da bi bil to problem, zato bi morali biti stvari usklajene. Zelo me preseneča, da se strinjam z gospodom Klasom, ampak ima prav. Uh, uh, kar zadeva uh, nas, torej neskladnost z uh, evropskimi vrednotami. No, bolj bi bil vesel, če bi oba imela enake predstave o tem, kakšne so evropske vrednote, ampak. Uh, kar zadeva odločanje o tem, kaj je v skladu z vrednotami in kaj ne, se strinjava. Tukaj dejansko se odpira možnost za neko samovoljo. In eh, Eh, ne vem, očitno bi bilo v nasprotju z evropskimi vrednotami, če bi nekdo predlagal uvedbo eh, smrtne kazni po vsej Evropi, ampak eh, če gre naprimer za neko pobudo v zvezi z zaščito mater ali pa, ne vem, potem je težko se odločiti, ali je nekaj dejansko nasprotju z vrednotami ali je nekaj samo politično nezaželeno. Eh, če bo neka inicijativa, eh, se pravi pobuda učinkovita in če bo prišlo do eh, zahteve stran do komisije, da pripravi predlog, mislim, da se bo to že razčistilo in kar zadeva stališče Eh, gospe Bild glede tega, kdo bi moral imeti pravico pobude. Ne vem, tukaj se ne strinjam z njo in mislim, da stvari niso tako enostavne. Eh, sam sem proti temu, da se zniža meja na 5000, kajti ravno v tem primeru bi pobuda eh, služila. Eh, lobistom in eh, drugim, ki bi zelo hitro lahko mobilizirali 5000 eh, ljudi, bistveno laže, kot če bi rekli 10 odstotkov. Ne želim, da bi se ta pobuda zlorabljala in izkoriščala za takrat, ko druge, z drugimi sredstvi ni mogoče doseči svojih političnih ciljev. Sam pa bi predlagal Eh, poročevalki, da eh, dejansko se zauzema eh, za neko spletno zbiranje. Podobno imamo v Nemčiji elektronsko peticijo, to daje možnost ljudem, da se na spletu registrirajo in podprejo pobudo. In pa še za zaključek dvoje. Ne razumem smisla predlogov sprememb 22 in 26. Ali pa, ne vem, država članice, ki izda določeni eh, potni dokument. Eh, ne vem, tega ne razumem. Sam živim v Bruslu, ampak še vedno je Nemčija tista, ki mi izdaja potne listine, osebne dokumente. Torej, ne vem, če dejansko take razmere, ki obstajajo, potem je verjetno upravičeno to tukaj zapisano. In pa, kot sem že povedal, eh, strinjam se s kolegom Klesom, zakaj bi bilo potrebno navajati eh, številko socialnega zavarovanja. Pojma nimam, eh, verjetno jo imam, ampak eh, najbrž je kje navedena, na kakšnem dokumentu, ampak ne poznam je in kolikor vem tudi ni nobene obveznosti, da bi moral biti človek s tem vedno opremljen, vedno to nositi s seboj. In tudi ne razumem tega, zakaj toliko dokumentov. Eh, številka osebnega dokumenta, številka socialnega zavarovanja, potem še eh, naslov, državljanstvo. Torej, mislim, da je naslov posem zadosten za to, da preverimo eh, verodostojnost nekoga in da lahko osebo najdemo. In mislim, da tudi pomankanje podatkov ni eh, vzrok za nedopustnost. Eh, ne vem, ne predstavljam si, da zato, ker nekdo nima elektronskega naslova in ga ni navedel, da bi to kakorkoli oviralo preverjanje verodostojnosti. Ehm, Najlepša hvala, gospod predsednik. Državljanska pobuda zveni lepo. Imam pa nekaj pripomb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 16 let, mogoče 18 let bi bila ustreznejša starost, tudi glede na starost volivne pravice. Tu dejansko govorimo o tem, da starost. Uh, volivne pravice s tem ni povezana. Vendar mislim, da bi morali upoštevati raje to starost. Potem govorimo o peticijah, ki so mogoče latentne ali pa v nasprotju s pravom eh, Evropske unije. pogodba pravi en milijon državljanov tako in, in tako dalje, če menijo to in to. Njihovo mnenje je pomembno, ne pa to, kdo prejema njihove peticije. Pogodba je v zvezi s tem zelo jasna. Zdi se, da se Lizbonska pogodba z našimi predlogi celo spreminja, vendar to ne more biti mogoče. Lahko bi imeli državljansko pobudo za ukunitev Evropskega parlamenta, vendar to je v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Lahko bi rekli državljani, lahko vložite predlog samo, če se z njim strinjamo tudi mi, vendar mislim, da, se, da to ne bi bilo sprejemljivo. Uh, Potem vprašanje subsidijarnosti. Lahko bi prišlo do državljanske pobude tudi v zvezi s tem. Večkrat parlament meni, da bi lahko eh, nacionalni parlamenti hitreje ukrepali. Potem spletna stran, ena sama enotna spletna stran, ne glede na to, kdo jo upravlja vendar to ne sme biti reklama ali propaganda za Evropsko unijo, kjer bi pisalo, kaj vse lepega delamo za Evropsko unijo. Ne, to ni dobro. Najlepša hvala, gospa Delčeva. Delčeva. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to izredno orodje ki mora postati čim bolj dostopno za državljane, vendar pri tem moramo imeti jasna in enostavna pravila. Sem poročevalka v senci iz odbora za peticije. Mislim, da je pomembno, da ima Evropski parlament tu dosledno stališče. Ko govorimo o državljanski pobudi, moramo zagovarjati močno stališče pred svetom in zaradi tega menim, da je treba se približati eh, stališčem poročevalcev Peti in Avko. Tam so se dejansko dogovorili, da bodo združili fazo registracije in dopustnosti. Komisija bo morali, torej, morala sprejeti odločitve brez filtrov. Pri tem je samo pomembno, da se spoštuje evropska zakonodaja. Zdi se mi, da je ta rešitev dober kompromis, zato da bo lahko uh, inštrument čim bolj prijazen uporabniku in da se bomo izognili zlorabam. Potem tretjina ali četrtina držav članic. V zvezi s tem bi lahko tudi dosegli kompromis, pri tem ne bomo imeli težav, po mojem mnenju. Če ostanemo pri filtru 5000 podpisov v fazi dopustnosti, mislim, da bi sorazmerje tretjina, četrtina morali uporabljati tudi tu. Sicer bi lahko sama sprožila pobudo v vasi 5000 državljanov in dejansko s tem eh, smisel državljanske pobude ne bi, državljanska pobuda ne bi imela več smisla ker ni upoštevano to razmerje. Strinjam se tudi s kolegico Koraca Bild, moramo upoštevati tudi finančno transparentnost, to moramo vključiti. To je izredno pomemben vidik. Za konec bi dodala še točko o zelo občutljivem eh, vprašanju osebnih izkaznic. Mislim, da ne bi smeli navajati številke osebne izkaznice v obrazcu podpisa lahko bi omenili državljanstvo ali pa kraj stalnega prebivališča. To bi morali upoštevati kot prvo in drugi kriterij bi bil kriterij državljanstva. Potem še dvoje. Strinjam se s kolegico Koraco Bilt in kolegom Alvarom, Mislim, da moramo ostati pri 18 letih, ne pa govoriti o 16 letih. Potem štiriletno obdobje bi bilo mogoče pred, predolgo obdobje. Hvala. Um, Hvala lepa. Kot je bilo že prej omenjeno, tudi sam mislim, da so bila vzbojena velika pričakovanja. Res, ampak to je bil tudi cilj, to je bil tudi namen Lizbonske pogodbe, kajti želeli smo, da bo EU bliže državljanom. Zato ne sme biti rešitev to, da znižamo njihova pričakovanja, ne moremo izpolniti ta pričakovanja. Je pa treba posebej poskrbeti, da bo ta instrument predstavljal dodano vrednost želimo, da bo ta državljanska pobuda več, kot pa imamo sedaj, torej peticije. Komisija mora zelo jasno povedati, kako se bo odzivala na takšne državljanske pobude. Treba poskrbeti, da bodo te pobude nekako uspešne. Ne moremo dopustiti tega, da bi komisija vedno rekla, gledajte, s tem pa ne bo nič. To je lahko zelo pomemben instrument, ki lahko tudi poveča udeležbo naših državljanov v politiko EU v sprejmanju odločitev. Ne smemo vzpostavljati previsokih ovir, treba poskrbeti za to, da bo ta instrument čimprej začel delovati. Lahko bi vključili čim več ljudi. 16 let je bolj maksimum kot minimum. Če želite vključiti ljudi v evropsko politiko, potem morate vključiti ljudi že v zgodni starosti, 16 je v bistvu že pozno za to. In mislim, da se lahko mladi pri 16 že odločijo o tem, kaj želijo. Prej smo že govorili o zbiranju podatkov, tudi to je zelo pomembno vprašanje. Ni potrebno zbrati vseh podatkov. Tudi evropski eh, nadzornik zbiranja podatkov je bil zelo kritičen do te ideje baze podatkov. Prav tako bi morali dopustnost preverjati ob registraciji, tako da pač ne bi namenjali prevelikih virov za zbiranje podpisov, na to pa bi na koncu rekli, gledajte, to pač ni možno in to ni dopustno, zato ne bo nič s tem. To bi bilo v nasprotju s samo idejo tega. Tudi glede spletne strani smo zelo veseli, da bo komisija morda zasnovala to odprto spletno stran. Prav tako mislim, da je ena tretjina držav članic preveč, meni se zdi, ena petina najboljša rešitev. Treba poskrbeti za to, da bi bile pobude dejansko lahko uspešne. Pogosto imajo, naprimer, države možnosti referenduma, ampak na koncu pač ti referendumi niso uspešni in potem je to v bistvu popolnoma nesmiselno. To je samo metanje peska v oči. Prav tako naj bi imeli 48 mesecev. Nekateri pravijo, da časovnica ni izvedljiva. Tega ne razumem. Seveda lahko obstaja politični um, nesporazum glede tega. Ampak mislim pa, da to je izvedljivo. Ne vem, zakaj to ne bi bilo izvedljivo. Morda bi to lahko kdo pojasnil. Hvala. Hvala, gospod Veržet. Eh, merci, uh, monsieur president. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se z večino tega, kar so povedali kolegi, vendar glede na to, da so nekatere izjave protislovne, mislim, da se moram tudi sama tega lotiti. Kolega Dožon, ki je poročevalec za to v naši skupini, ni uh, mogel biti danes z nami. Sama se ukvarjam. Uh, s kulturo, delam v odboru za kulturo, ki je tudi delal na tem doseju in je tudi oblikoval določene predloge za to, da bi razvili državljanstvo in eh, njeno ulogo, ulogo mladine, to je treba tudi upoštevati. Sama zagovarjam obdobje eh, starost 16 let. Mislim, da mora ta pobuda postati orodje za to, da se tudi mladi zavedajo svojega državljanstva in zaradi tega zagovarjam staro 16 let, tako kot odbor za kulturo. Potem strinjam se s predlogom spremembe o znižanju e, meje na eno četrtino. Potem odbor za kulturo. je oblikoval tudi predlog o sami sprožitvi teh pobud. Imeli naj bi organizacijski odbor devetih eh, članov, ki bi predstavljal eno četrtino držav članic. V odboru za kulturo se strinjamo s to pobudo. Ne smemo namreč okrepiti nezaupanje naših državljanov do teh pobud, do državljanske pobude. Mislim, da bo da se moramo izogniti temu, da bi gledali na državljane kot na nekaj, kar, česar se moramo bati. Mislim, da morajo potem biti tudi odločitve zavrni, o zavrnitvi komisije postati javne. Potem spletna stran. Predvsej zadovoljna sem z odgovorom komisije, to tudi ustreza razpravi, ki smo imeli v odboru za kulturo, pa čeprav je treba to preučiti, imam vprašanje v zvezi s kontrolo strani eh, držav članic. Tako kot Sofij in Dveld sem zelo privržena vprašanju varstva podatkov. To je pomembno za evropske države članice. Mislim, da moramo biti zelo previdni pri teh vprašanjih. Varstvo podatkov eh, za evropske ustanove in eh, tudi državljanov, pa tudi organizacij. Pri tem morajo biti državljani zaščititi. Imam eh, nekaj vprašanj v zvezi s četrtim predlogom spremembe. Tako kot so že povedali drugi, je treba omejiti tiste minimalne informacije, ki jih zahtevamo. Starost in kraj bivanja, to se mi zdi dovolj in nima smisla, da navajamo nobenih identifikacijskih številk in podatkov glede na to, da mm, ne smemo postati nezaupljivi do državljanov. Potem osebna izkaznica niti ne obstaja v vseh državah. Potem ustrajam na potrebi po, finan po transparentnem financiranju ko govorimo o pobudah in tudi o organizaciji. Iz teh postopkov bi lahko izločili izvoljene osebe, zato ker želimo to prepustiti samim državljanom. Potem obdobje 12 mesecev ali 48 mesecev, to dobimo v raznih predlogih sprememb. Zdi se mi nekoliko protislovno, da omejimo obdobje za zbiranje prvih podpisov, potem pa podaljšamo druga obdobja. Mislim, da bo najtežavneje pridobiti prvih, prve podpise. Potem zauzemam se za to, da, pomen, da je za nas pomembno država prebivati državljanstva, ne pa država prebivanja. Z vsem tem bomo dokazali to, da želimo pri našem delu vključiti vse tiste, ki prebivajo na območju Evropske unije. Pa še kdo drug? Bons? Izvolite. Uh, tudi sam sem za predlog spremembe, ki bi zmanjšal z 500 tisoč na 300 tisoč to raven dopustnosti. Prav tako sem za to, da bi zmanjšali z 3 na 1 na ravni dopustnosti in pa da bi znižali z 1 milijona na eno četrtino držav članic. Prav tako, da bi um, podaljšali zbiranje podpisov z 12 na 48 mesecev, prav tako pa sem za spletno stran z vsemi informacijami z vsem tem bi lahko dejansko tiste iskrene državljanske pobude lahko bile uspešne. Ne pa tiste, ki bi jih v bistvu bolj prikrito organizirale večje organizacije. Sem proti temu, da se razširi kriterij evropskih vrednot. Nekatere so bolj subjektivno zasnovane. Sem pa tudi v bistvu proti temu kriteriju nasplošno mislim, da Evropska unija pogosto ne želi poslušati tega, kar javnost želi. Mislim, da bi morali to nekoliko bolj odpreti. Včasih se ta razprava preveč duši. Ampak, gledajte, včasih se kakšen predlog zdi smiselen, ampak potem ne bi bil dopusten, ker nam bi bil nasprotju z evropskimi vrednotami. Ali bi bilo potem smiselno, da bi bili za črtanje določene evropske vrednote. Potem bi na to lahko dovolili, ali lahko takšno vrednoto najdemo v neki pogodbi ali pač nekje zapisano. Potem vprašanje pristojnosti, gotovo, koliko razumem, gre za pristojnost komisije. V Afku prejšnji teden je več poslancev, nekateri, ki so že tukaj predvsej dolgo časa, dejalo naslednje. Za pobudo bi lahko pozvali k spremembo v pogodbah in to potem pomeni, da so nekateri mislili na to, da se vprašanje pristojnosti lahko fleksibilno razlaga, da gre za pristojnost same Evropske unije oziroma pristojnost nekaterih um, drugih institucij, ne samo komisije. To je bolj vprašanje kot pa karkoli drugega. Potem pa demokracija in pa neposredna demokracija ta državljanska pobuda ni referendum, to ste že drugi povedali, to je v bistvu peticija, samo z drugačnim imenom. Pravzaprav je to še manj kot pa peticija, kajti v bistvu komisija to lahko popolnoma uniči oziroma popolnoma ignorira to. Jaz mislim takole. Ko se zbere milijon podpisov, potem se to pač mora upoštevati. Ne, to bi potem morali pra, praktično uh, pretvoriti uh, v referendum, to bi bilo nujno. Hvala. Discussion. Hvala lepa, imeli smo kar še lahko razpravo. To vprašanje je še vedno odprto. No, ni čudnega, kaj ti to je zelo občutljivo, še lahko vprašanje. Če ni drugih pripomb, potem lahko začnemo z dnem, ki je konc, oziroma Cecilijo, kdorkoli že. Kdo se je prvi odzval? Cecilija, prva. Pa till alla kollegor. Jag glömmer ibland att jag är svensk och ska tala svenska. Pozabila sem na to, da sem dejansko švedinja, tako da bom zdaj govorila švedsko. Glede na to, da imamo na voljo tolmače. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so sodelovali pri tej razpravi. To pomeni, da je prišlo v teh temnih prostorih do nove svežine. Popolnoma se strinjam s tem, kar so dejali mnogi kolegi, Keller, Alvaro. Registracija podatkov skladno z načeli Evropskega varuha za eh, varstvo podatkov. Sama bom oblikovala predlog spremembe prav v taj, tem smislu, zato da ne bomo več zahtevali od državljanov eh, podatkov o osebni izkaznici ali pa o zdravstvenem zavarovanju in tako dalje. Predstavnik komisije je govoril o hkratni registraciji, ki mora torej potekati istočasno s preverjanjem dopustnosti. To se mi zdi zelo razumen predlog. Drugi kolegi so tudi dejali, da smo določili teh 16 let kot magično številko, zato da bi pritegnili k sodelovanju več mladih. Dejansko to ni potreba, ki bi jo določal zakon. To je starost, pri kateri bi lahko tudi mladi oblikovali svoje predloge in ponujali tudi svoje ideje. Želimo znižati to starost samo zato, da udeležimo več mladih. Programska oprema mora biti na voljo komisiji, zato da zagotovimo varstvo podatkov. Potem bi lahko imeli tudi nek sekretarjat za državljansko pobudo, ki bi upravljal spletno stran. Na tak način bomo spodbudili sodelovanje naših državljanov. Z velikim veseljem sem prisluhnila vsem predlogom kolegov in ponovno se jim zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Mrs. Gonc, would you like um, to combine efforts? Eh, eh, yeah. <laughs> Gonc? Združiti ta prizadevanja. Hvala lepa. Tudi sama mislim, da je bila to zelo vsebinska, zelo konstruktivna razprava. To vsi potrebujemo. <clears throat> Lahko se samo strinjam z vašimi pripombami. <clears throat> Vsi želimo dejansko, iskreno državljansko pobudo, ki jo bodo dejansko podali sami državljani. Pri tem je zelo pomembna preglednost mi ne spreminjamo Lizbonske pogodbe, mi v bistvu pač delujemo znotraj okvira Lizbonske pogodbe. Nekateri stvari pač ne moremo spreminjati, še vedno pa imamo določeno svobodo, da predložimo predlog, ki je prijazen za posameznega državljana. In to tudi želimo storiti. Strinja se z gospod Nedelčevo. Evropski parlament mora skupaj podpreti to pobudo. No, predem pa glasujemo o tem, pa mislim, da imamo lahko vsebinsko konkretno razpravo. Nekaj stvari bi omenila, veliko je govorilo o tej 16-18-letni omejitvi. Tukaj imamo pač različne nacionalne omejitve, ampak to je evropska pobuda. Je pa res, da so potem nekaj stvari bolj nacionalno usmerjene. Mi bi tukaj pač morali to poenotiti. Prav tako ste večkrat omenili tudi spletno stran. Ta lahko zagotovi varstvo podatkov. Varstvo podatkov je ključni vidik celotnega vprašanja. Res je. Potrebujemo minimalni niz podatkov. In izkazalo se je, da bi iz te podatki lahko tudi marsikaj izvedeli o razlikah med državljanih. Podatki so pomembni za to, gotovimo, kdo je državljan v posamezni državi. Začeli bi z državljanstvom in pa z nekaterimi drugimi podatki. Ne pa preveč podatki, ampak varstvo podatkov je zelo pomembno in to varstvo moramo zagotoviti. Hvala pa vsem še enkrat za podporo, za zelo pomembne koristne prispevke. Jutri, koliko vem, je rok za vložitev predlogov sprememb do 12. Pripričana sem, da bomo tudi uspeli na koncu oblikovati kompromisne predloge sprememb, ki bodo tudi dobili podporo tega odbora. In mislim, da bomo potem dosegli tudi soglasje z drugimi pristojnimi odbori. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi, ki je bila izredno pomembna in vidim, da smo povedali svoje. Rok za ložitev predlogov sprememb je jutri opovdne. Glasovanje je predvideno 26. oktober, torej na, še, na oktobrskem zasedanju našega odbora. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa je predvideno decembra. Hvala nekoliko zamujamo, zato kar nadaljujemo z naslednjo točko, to je deseta točka. Še kar nekaj točke pred nami, preden se sestanemo s kolegi iz Polskega parlamenta. Torej, deseta točka govori o krepitvi jedrske, biološke, kemične in biološke varnosti v Evropski uniji. Gre za akcijski načrt JRKB pred nami je predstavitev osnutka poročila, to bo naredila gospa Gomez in sicer bo govorila o sprejetem akcijskem načrtu o krepitvi varnosti JRKB. Gre za temo, ki pokriva različne vidike, vključno s terorizmom, preprečevanjem naravnih katastrof ter z odzivom in pripravljenostjo na nesreče. Kemična, razprav, eh, kemična nesreča na mačarskem je ponovno pokazala, kako pomembna je ta tema. Torej, prisluhnili bomo naši pročevalki, gospe Gomez. Naj pa vas najprej opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 18. oktober opovdne. Torej, 18. oktober opovdne rok za vložitev predlogov sprememb. Zdaj pa gospa Gomez. Thank you, Mr. Um, I, I wish to... Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim za prispevke, ki sem jih že dobila in sicer gre za mnenje odbora sede in tudi odbora ITRE. Ravno tako sem dobila tudi prispevek iz odbora ENVI, ki je Eh, zelo koristen in ga bomo celoti vključila v svoje poročilo. Naj poslance in poslanke opozorim, da. Smo prvič imela, imeli opravka z eh, materijali JRKB po 11. septembru, ko smo govorili o jedrskih in terorističnih grožnjah akcijski načrt je bil sprejet novembra 2009, torej tik preden je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Temeli na sporočilu komisije z junija 2009. In moja ocena akcijskega načrta je, da vsebuje vse elemente, ki jih je opredelil svet, vendar pa da je ta akcijski načrt ošibil vsebino, kot je bila predvidena. Zato sama nameravam ponovno okrepiti in nadgraditi določene vidike, ki so bili nekako razvodeneni strani sveta. Zavedati se moramo, da nimamo opravka samo z incidenti JRKB eh, in potencijalnimi terorističnimi napadi, ampak da gre tukaj tudi za nesreče, kakršna je ta, ki se je nedavno zgodila na Mačarskem. In tu je res šlo za kemično katastrofo. Zato je zelo pomembno, da v okviru novega okvira deljenih pristojnosti, kar izhaja iz Lizbonske pogodbe, poskrbimo za boljše usklajevanje med državami članicami ter komisijo, pa tudi med različnimi institucijami, tako da bomo odgovorili na vprašanje preprečevanja, zaznavanja in eh, da bomo govorili tudi o odzivu. Ravno tako je ključno, da poskrbimo, da obstaja demokratični nadzor, kajti dejansko gre tukaj za delovanje številnih agencij na evropski ravni in na nacionalni ravni. Mislim, da je ključno predvsem sodelovanje med pobudami na ravni eh, Evropske unije in nacionalni ravni, ko gre za odziv na nesreče. Uh, Eh, potrebno je izboljšati učinkovitost, eh, poskrbeti za hitrejšo izmenjavo podatkov, skupno načrtovanje, razvoj administrativnih postopkov, eh, operativno sodelovanje, znižanje stroškov in tako naprej. Naprimer, prispevki kolegov iz odbora Envi opozarjajo na to, da se države članice niso usklajeno odzvale na pandemijo H1N1, e naprimer eh, cepljenje, je bilo zelo neusklejeno, posamezne države so se različno odzvale in prišlo je do nepotrebne eh, razcepljenosti, medtem ko bi pravzaprav morali odzive uskladiti. Eh, potem je govora tudi o nadzoru našega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov v skladu z Lizbonsko pogodbo. Potrebno je upoštevati, da govorimo o nesrečah, ki že po svoji naravi ne spoštujejo meja, gre za eh, nesreče, ki so po svoji naravi nadnacionalne in zato tudi terjajo to vrsten pristop ravno tako naj opozorim, da odziv in priprava na to vrstne napade ali to vrstne nesreče pomeni veliko priložnost za države članice in za eh, komisijo, da pravzaprav prenesejo v prakso klauzulo solidarnosti, ki je zapisana v Lizbonski pogodbi. Ampak nažalost, akcijski načrt, ker je bil sprejet že predhodno, ne omenja klauzule o solidarnosti. Torej, to je dobra priložnost, da nekako pripravimo eh, svet do tega, da se vrne na to besedilo in vključi tudi referenco na eh, klauzulo o solidarnosti. Torej, poskušala bom biti kratka, ne bom se spuščala vse podrobnosti, eh, bi pa želela opozoriti na to, da sem prepričana, da moramo nujno vzpostaviti mehanizem, evropski mehanizem za odziv na krize, ki se osredotoča tuča oziroma specializirana to vrstne napade in nesreče. Eh, in to mora pomeniti koordinacijo tako eh, civilnih kot vojaških virov. Eh, veliko strokovnega znanja je tukaj v rokah vojske in zato ne smemo povdarjati samo civilnega vidika, kajti sicer bomo izgubili velik del strokovnega znanja. v tej fazi imamo evropski mehanizem civilne zaščite, ki smo ga zdaj ravno kar aktivirali na zahtevo Mačarske, zato da bi tej državi pomagali pri soočanju s kemično nesrečo. E, pozivam pa k temu, da bi vzpostavili neko e, silo civilne zaščite, ta ideja obstaja že od poročila Barnje, moramo pa najti nek način, kako ne zanemariti vojaških zmogljivosti, ki so ključnega pomena v različnih fazah, ko gre za preprečevanje, ko gre za zaznavanje in tudi ko gre za odziv. Seveda potrebujemo civilen mehanizem, ki se bo tega loteval. Uh, Eh, gre tudi za interakcijo z tajnimi službami, z organi pregona. Vse to je izredno pomembno in ravno tukaj, na tej eh, točki, je ključen tudi parlamentarni nadzor našega parlamenta. In zato mislim, da je res nujno, da bi naš koordinator za boj proti terorizmu uh, Eh, redno poročal o eh, potencijalnih grožnjah v kontekstu boja proti terorizmu. Eh, potem sem razmišljala tudi o zonanjih vidikih, o zonanjih instrumentih in pa tudi o odnosu z industrijo. Pogosto gre tukaj za materijale, ki se povsem vsakodnevno uporabljajo v industriji. Eh, ravno temu smo bili priča na mačarskem in zato mislim, da mora komisija in tudi države članice se biti eh, sposobne zoprestaviti industriji, ki se poskuša izogniti regulaciji. Regulacija je izredno pomembna. In to je naloga, ki jo želimo zaupati komisiji. Komisija mora imeti regulatorna pooblastila, uh, in tudi možnost spremljanja izvajanja smernic in pravil. Ključni element je tudi, da spremljamo vse eh, transakcije, ki vključujejo tvegane materijale JRKB. Eh, seveda pa eh, moramo spoštovati tudi načelo neširjenja teh materijalov. Eh, tu je potrebno zaostriti tudi režime za izvoz in uvoz in izboljšati pripravljenost za odziv na krize. To je vprašanje eh, vse evropskih odzivnih mehanizmov in mislim, da je to zelo blizu tudi eh, predlogom, ki smo jih prijeli iz odbora Envi. Najpomembnejši element je, da moramo uh, se lotiti specializacije, kar zadeva te materijale. Tudi odbor Envi je opozoril na to, da civilne sile, ki so ponovadi prve, ki se odzovejo na to vrstne napade, pa naj gre za kemične ali biološke napade, naprimer antraks, uh, to so eh, civilne sile, to so civilisti, ki niso pripravljeni na soočenje s tem tveganjem in eh, pogosto tvegajo svoje življenje s tem, ko imajo pravka s temi materijali. Zato je ključno, da imamo nek mehanizem, nek sistem, ki je pripravljen na to vrstne grožnje, ki je redno eh, vadi, ki je specializiran za Eh, zdravstveno pomoč, za pregon, za eh, civilno zaščito in ki ima ustrezne zmogljivosti za soočanje s tovrstnimi nevarnostmi, s tovrstnimi grožnjami. In za zaključek naj povem še, da je ključno, da poskrbimo, da bo svet okrepil ta akcijski načrt, v skladu s predlogi, ki jih je vseboval že načrt komisije in pa, da tako nas kot nacionalne parlamente upošteva in da nam daje možnost, da izvajamo demokratični nadzor. Hvala, gospa Gomes. Želi ta predsedstvo ali komisija kaj pokomentirati? Očitno ne. Vas ne zanima, dobro. E, je pa nekaj kolegov in kolegic, ki želijo pokomentirati. Gospa Vikström je prva. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se najprej prisrčno zahvalim poročevalki Gomeš tudi za odlično sodelovanje. Namen tega akcijskega načrta je zelo jasen in s tem se tudi strinjam. V trenutnih okoliščinah se vsi zavedamo tega, da je treba sodelovati pri boju proti tem nevarnostim in tveganjem. Dejansko svet pri tem ni upošteval, da eh, vendar želimo tudi sami konkretno prispevati in eh, dati svoj doprinos svetu. Želimo natančnejšo porazdelitev akterjev, eh, pristojnosti med akterji, ki sodelujejo pri tem akcijskem načrtu. Mislim, da je treba ta vidik poudariti potem je treba, da uporabljamo že obstoječe strukture, to je Europol na primer. Nima smisla, da razvijamo nove strukture, nove organizacije. Nove strukture lahko ustanovimo samo takrat, ko se je izkazalo, da trenutne zmogljivosti niso dovolj. V zvezi s tem imam predlog spremembe. Ustanoviti bi morali rezerve, neke zaloge za eh, primer bioloških napadov. V ta namen morajo evropske države med sabo sodelovati, tako da bomo lahko razpolagali skladišči, ki nam bodo koristila, če se bomo morali spopasti z napadi. Eh, če skladišča ne bi zadostovala, bi jih morali okrepiti. Pri tem moramo imeti zelo odločen pristop, tako kot je dejala poročevalka. Obžalujemo to, da je prišlo do dodatne nesreče na mačarskem v zadnjih dneh in to nas še toliko bolj spodbuja, da čim hitreje delamo na tem projektu. Hvala, gospod Papa Nikolao. Vas ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z zanimanjem sem poslušal našo poročevalko. Govorila je o kemični industriji med drugim. Slišal sem, da včasih kemična industrija pravi, da preveč zakonodaje ni nekaj dobrega za njo. Sam bi spregovoril o preprečevanju preventivi. Potrebujemo močno zakonodajo, strogo zakonodajo, to je nekaj zelo dobrega in to je dobro predvsem za prepoved določenih eh, kemičnih eh, nevarnih materijalov. Lahko razpravljamo o tem, kako naj to izvajamo če želimo čim boljše rezultate, če želimo biti učinkoviti, še bolj kot predlog sveta in komisije iz leta 2009, mislim, da moramo delati na preventivi. To je izredno pomembno. Gospod predsednik, v imenu uh, svoje politične skupine bi vas prosil, da bi podaljšali roke za vložitev predlogov spremem, ker ponavljam, te dni so vsi moji kolegi odsotni, so na portugalskem. To pomeni, da do ponedeljka ne bi mogli ustrezno pripraviti predlogov sprememb. Hvala. Gracia, Najlepša hvala, gospod predsednik. Pridružujem se zahtevi kolega Papa Nikolao. Prosim, da bi podaljšali rok za vložitev sprememb. Imam pa tudi izjavo v zvezi s tam tako obsežnim in zapletenim dosejem. Tu govorimo o akcijskem načrtu za boj proti tveganjem, proti nevarnostim ki izhajajo iz naravnih nesreč ali pa nesreč, ki jih povzroči človek zaradi svojega nerazumnega delovanja ali pa zaradi nemarnosti na področju, na jedrskem, radiološkem, kemičnem in biološkem področju. To pomeni, da gre za izredno obsežno področje moram povedati, da na to nekoliko skeptično gledam. Mislim, da tako obsežen akcijski načrt ne more biti učinkovit. Vendar menim, da je vseeno tak načrt potreben, zato da lahko zagotovimo ustrezno preventivo in zato da se primerno odzovemo na morebitne nesreče. Določene vrste nesreč so namreč čeznacionalne, kot smo danes že slišali in kot smo tudi videli. Nesreča na Donavi, na Mačarskem bo sedaj prizadela še druge države. Zaradi tega menim, da bi morali obogatiti ta osnutek poročila z predlogi sprememb, moramo razmišljati predvsem o preprečevanju in o odzivanju. Seveda lahko marsikaj povemo o preprečevanju. Gotovo bi lahko prišli do zanimivih zaključkov. To vem iz svoje lasne izkušnje, vendar menim, da bo težko imeti tako obsežen akcijski načrt za tako različna področja. Odziv predvideva tri elemente. Najprej treba je izprazniti prizadeta območja, nuditi pomoč in potem popraviti škodo. Pri tem moramo zaščititi osebe in tudi infrastrukturo predvsem kritično infrastrukturo. To so torej tiste glavne točke. zaradi katerih bi kot eh, skupina Evropske ljudske stranke potrebovali več časa za razmislek. Potem strinjam se tudi s poročevalko, ki izpostavlja pomen teh štirih sektorjev, pa tudi sektorjev, ki so pomembni pri odzivanju, to je vojaški sektor, zdravstveni sektor, policijski sektor in sektor civilne zaščite. Gospa poročevalka, spodbujam vas, da nadaljuje po tej poti. Deležni ste moje podpore. Sam bom uložil predloge sprememb. Upam, da bomo imeli na voljo dovolj časa, zato da jih bomo lahko ustrezno uložili. Gospod Moldov, tudi vi ste želeli besedo, izvolite. Prosim, če ste kratki. Ja, kot vedno, gospod predsednik, eh, ne poznam teme najbolje, ampak eh, presenečen sem, da komisija igra tako nejasno vlogo in to je prvo, kar bi morali popraviti. Kajti, če ima kdo tukaj pomembno vlogo, je to komisija. Ne moramo vsega prepustiti državam članicam z različnimi eh, pravili, različnimi sistemi. Komisija je tista, ki bi morala imeti vodilno vlogo. Ravno tako sem nekoliko presenečen, ker smo prejšnji teden imeli javno predstavitev, eh, prisluhnili smo predstavitvi Eurojusta, Europola in oboji so govorili o tem, kako pomembno vlogo igrajo pri preprečevanju terorizma. Obe, obe instituciji pa odgovarjate in poročate komisiji in če to drži, potem mora imeti komisija pravico tudi uh, izvajati follow-up. In ključno je tukaj, kakšna je vloga komisije in kako to vlogo okrepiti. Najlepša hvala. Gospod Alvaro, bojim, bojim se, da smo zelo pozni in eh, upam, da boste lahko kratki in nam s tem pomagali. Ja, zelo kratek bom, kaj ti uh, eh, imam vprašanje, uh, namreč v kakšnem smislu uh, se upoštevajo že zbrani podatki v Evropski uniji. Poznamo sistem REACH in vsaka država naj bi posredovala svoje podatke o kemikalijah, kajti marsikdo lahko ima kakšne koristne podatke in to se potem zbira. In na ta način vemo za različne stvari o nevarnih kemikalijah in to se lahko uporablja tudi za preprečevanje. Torej, zanima me, ali obstaja kakšna uh, eh, možnost sinergij z zakonodajo, ki že obstaja na teh področjih. Uh, Gospod Diaz de Meran, želite odgovoriti? Zelo kratek bom. Pridružujem se temu, kar je dejal kolega Mulder. Ana, morate upoštevati tudi te vidike. Ne gre samo za koordinatorja za boj proti terorizmu. Na tveganje ne opozarja samo on. Po mojem mnenju so tu pomembne še druge inštitucije v Evropi, potem pa Europol, Eurojust, koordinator. In kot pravi kolega Mulder, mislim, da bi morala poglavitno vlogo odigravati tudi komisija. Še poslanka Gomeš za konec. Uh, Najlepša hvala kolegom za vse prispevke.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 kar zadeva uh, kemikalije in kar zadeva industrijo, nisem govorila samo o kemični industriji, tu so tudi laboratoriji, ki imajo opravka z patogeni in tako naprej. In strinjam se s kolegi, da moramo uh, vzpostaviti jasno navezavo na direktivo REACH, ampak. Uh, namen akcijskega načrta je dejansko, da se ukvarja s tem, kako se te direktive uporabljajo, izvajajo v ta namen. In naprimer to, kar smo videli na mačarskem. Uh, eh, ravno pred kratkim sem prebrala komentar, da primer na mačarskem kaže, da direktiva o uh, gospodarjenju z odpadki in iz industrije uh, Eh, je bila povsem zanemarjena, kajti sicer do te nesreče ne bi moglo priti. In zato potrebujemo akcijski načrt. Ravno zato, da se naredi pregled pomembnih direktiv in se preveri, ali se te ustrezno izvajanjo. Podobno velja za direktivo REACH, ki je ključna za kemično industrijo. Strinjam se s kolegom Diaz de Mero, dejansko gre za ogromen načrt in eh, upravičeno ste skeptični, ampak dobro je, da ga imamo in da izvajamo posamezne korake. Vsekakor je boljše, kot da ne bi imeli ničesar. Nekatere države članice so razvile določene zmogljivosti. Eh, in to nedvomno velja za kar nekaj držav. Veliko pa je tudi takih, ki niso naredili ničesar in še vedno ne počnejo ničesar. In uh, Zato smo eh, torej, soočeni z nesrečami in eh, nesreče in napadi ne poznajo meja, zato moramo dejansko nadgraditi te zmogljivosti in izpostaviti nek sistem na evropski ravni, ki bo stvari na nacionalni ravni dvignil na više ravni. In strinjam se, da ima komisija osrednjo vlogo. In ravno zato pravim, da gre za to, da komisiji vrnemo eh, tiste pristojnosti, ki jih je komisija sama v junijskem sporočilu predvidela in ki jih je svet potem oklestil. Eh, komisiji moramo dati eh, pravi pravo regulatorno vlogo, da bo lahko eh, izvajala koordinacijo na različnejših institucij. Eh, že samo znotraj služb komisije je cela vrsta organov, ki se ukvarjajo s tovrstnimi grožnami. In eh, delovanje vseh teh služb je dejansko potrebno ustrezno uskladiti in upoštevati. Eh, kar pa zadeva podaljšanje eh, roka za vložitev predlogov sprememb, temu ne ogovarjam. Najlepša hvala, gospa Gomes. Ponovno ste zaprosili za to, da se podaljša rok za vložitev predlogov sprememb. Nihče temu ne ogovarja. Mislim, da nobena poslanska skupina ne nasprotuje temu predlogu. Torej predlagamo, da se rok pristavi za 15 dni. Eh, predviden rok je bil 18. oktobra. Zdaj pa bomo imeli čas do 10. novembra opovdne. To je torej novi rok za vložitev predlogov sprememb k temu poročilu. Ampak še vedno bo glasovanje na isti dan tukaj v odboru, pravi gospod Gomes. Tega še nismo določili, pravi predsednik. No, ampak kolegi so omenili, da je zdaj minilo že eno leto, odkar je bil akcijski načrt sprejet in mislim, da ne smemo povzročiti dodatnih zamud. Zato bi želela, da bi to novembra sprejeli na odboru in da bi decembra zdaj prišla na plenarno zasedanje. Eno leto bo že mimo in mislim, da nima smisla, da čakamo še dlje. No, če pristanemo na to, da podaljšamo rok za vložitev predlogov spremem, mislim, da je to posem pravično in tudi v skladu z dosedanjimi odločitvami. Torej, 15 dni podaljšanje roka in v drugi polovici novembra eh, potem lahko predvidimo glasovanje v odboru Libe in morda bomo potem lahko še vedno glasovali na plenarnem zasedanju decembra. Torej, v drugi polovici novembra, 26. ali katerega, eh, takrat bi lahko predvideli eh, glasovanje v odboru in potem bi lahko ujeli rok decembra za plenarno zasedanje. Torej, predlagam ne samo, da nadaljujemo, ampak da malo pohitimo, ker imamo še dve točke na dnevnem redu. In še posebej zadnja točka dnevnega reda je precej konkretna. Zato predlagam, da nam pomagate, da bomo malo pohiteli in da bomo pravočasno končali, ter da ne bomo zahtevali od polskih poslancev, da nas bodo čakali. Prehajamo torej na 11. točko dnevnega reda. Gre za spremembo uredbe o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu za njih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Gre torej za dosje, za katerega je poročevalec naš kolega gospod Diaz de Mera. Veste, da gre tukaj za vizumsko liberalizacijo s Tajvanom in prisluhnili bomo pročevalcu gospodu Demeri, potem pa omogočili še ostalim poslancem in poslankam, da spregovorijo. Naj pa vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb predviden za jutri opovdne. 12. oktober opovdne. In to pomeni, da bo glasovanje v odboru Libe potekalo 26. oktober, na plenarnem zasedanju pa bo zadeva obravnavana novembra. Gospod Dias de Mera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skušal bom biti kratek. Kot veste, je to pomembna tema. Uredba 539 skozi 2001 navaja seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zonanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Nedavna odobritev uredbe ki zadeva Bosno in Hercegovino in nekdanjo Jugoslavansko republiko Makedonijo in eh, Črnogoro in Srbijo. Torej, to je tista osnova, ki se bomo držali in ki se bomo posluževali tudi pri našem delu. Sam bi spregovoril o dveh glavnih ciljih. Treba je, da damo na pozitivni seznam Tajvan, v zvezi s tem nimamo posebnih težav. Oprostitev vizuma je nekaj logičnega in nujno potrebnega zaradi politične doslednosti. Nimamo torej težav s severnimi Marijanskimi otoki. Potem, kar zadeva je Tajvan, napovedane so predsedniške volitve oziroma popravljam se, prišlo je do teh volitev leta 1996. Predsednik je bil izvoljen za štiriletno obdobje, potem predsednik imenuje ministra vlade, ki oblikuje vlado, in imenuje posamezne ministre. Izvršno oblast imajo v rokah eh, izbrani poslanci. O tem bi lahko marsikaj povedali, o tem bi lahko nadolgo govorili. Tajvan ima zelo visok dohodek po osebi. Stopnja brezposelnosti je bila leta 2010 5,2 odstotka in to je veliko niže od stopnje brezposelnosti v Evropski uniji, ki je bila okrog 10 odstotna. Gospodarska rast v prvem trimesečju je bila 13,7 odstotkov. Trgovinska bilanca je imela pozitivni saldo 12 tisoč milijonov dolarjev. Tajvan se torej nahaja v zelo dobrem položaju in tveganja, da bi k nam priša, prihajali eh, nezakonito tajvanski državljani, so za nas dejansko zelo majhna. V obdobju 2006-2008 je bilo prestreženih le 45 nezakonitih priseljencev z Tajvana v Evropski uniji. To so torej podatki, ki so pravzaprav zanemarljivi. Potem, kar zadeva varnost in potne listine, lahko opozorimo na to, da so elektronski potni listi skladni z vsemi pogoji, ki se nanašajo tudi na preprečevanje ponarejanja. To sem tudi sam preveril. Šestdeset tisoč državljanov Tajvana je trenutno v diaspori. To so osebe, ki imajo tajvanski potni list. in njihov vstop v Tajvan je treba dovoliti. In to bi moralo veljati tudi za Evropsko unijo, tako kot pravim v svojem poročilu. Tajvan trenutno ne zahteva vizuma za 25 držav Evropske unije, z izjemo Cipra, Romunije in Bolgarije. zdaj pa naj bi do konca leta 2010 bili oproščeni vizuma tudi državljani teh treh držav. To naj bi bil 11. november, vendar to bi morali imeti nekje zapisano. Prosim, da prevzamete to odgovornost tudi v pisni obliki. dve državi članice Evropske unije, Združno kraljestvo in Irska. Sta marca 2009 določili vizumsko obveznost za tajvanske državljane. Južna Koreja, Nova Zelandija pa sta, naprimer, ukinili to zahtevo. Gospod predsednik, Tajvan ne predstavlja nobene nevarnosti, nobenega tveganja za javno varnost. Če bomo njihove državljane oprostili vizuma, bomo veliko prispevali k medsebojnemu sodelovanju, k izmenjavam, k k, k večjemu turizmu. Zaradi tega bi morala Evropska unija ukiniti obveznost vizuma, glede na to, da glede na to, da so oproščeni vizuma državljani Hongkonga, Južne Koreje in še nekaterih drugih držav. Kdor ima tajvanski potni list, ki ne vključuje neke osebne številke, številke osebne izkaznice, ne bodo oproščeni. Gre za državljane iz eh, diaspore, to je okrog 60 tisoč ljudi, ki imajo držav, dvojno državljanstvo dejansko. Zaradi tega vas prosim, da podprete to pobudo ki bo lahko omogočila veliko prednosti za obe strani, za Evropsko unijo in Tajvan. Hvala, gospod Jazdemera. Zdaj pa, če sta komisija in predsedstvo tako prijazna, eh, da se vzdržita komentarjev, če niso nujni, eh, potem predlagam, da kar preidemo na tiste člane, ki so prosili za besedo. Najlepša hvala za prijaznost, kajti res imamo na voljo zelo malo časa. Gospod Džakulino. Si, zelo. Zelo kratek bom, gospod predsednik. Z velikim zanimanjem sem poslušal podrobno poročilo kolega Diaza Demera. Zares mu čestitam za natančnost Predstavil je vse razloge, zaradi katerih je to neka nujna izbira. V zadnjih 60 letih je Tajvan zabeležil izredno politično, gospodarsko in trgovinsko rast. Priznane so bile temeljne pravice. To je stvarnost, v kateri lahko tudi Evropska unija odigrava pomembno vlogo. Evropska unija je oprostila vizumov že druge države. To je tudi dejal kolega in ne smemo pozabiti na nekaj. Tajvana danes ne priznavajo vse države. To, da danes priskočimo na pomoč Tajvanu, pomeni pomemben korak. Želimo izkazati našo željo po sodelovanju. Demokracija je danes močna na Tajvanu in ne samo v parlamentu. Zaradi tega se zauzemam za to, da bi ta svežen čim prej prišel do sprejetja ukrepa, ki bo omogočil številnim tajvanskim državljanom, da se čutijo manj osamljene in bliže Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Naslednja je kolegica Fajonova in prosim, da je čim krajša. Um, najprej bi se seveda zahvalila kolegi Demeri za njegovo izčrpno poročilo in seveda kot poročevalko v senci za ta dosje se strinjam, da gre za zelo pomembno temo in da um, je odprava vizumov za Tajvan povsem logična. Zdaj smo lahko bili priča izkušnji po odpravi vizumskih zidov za države, tri države Zahodnega Balkana lani in prejšnji teden smo v parlamentu sprejeli um, prepričljivo tudi odpravo vizumov za Bosno in Hercegovino in Albanijo. In zdi se mi to pomembno predvsem v luči na eni strani krepitve gospodarskega in političnega sodelovanja in odnosov med ljudmi, na drugi strani pa krepitve pripravljenosti tretjih držav, ko gre za prilagajanje evropskim um, zahtevam, ko gre za varnost na mejah, varnost dokumentov. In eh, Tajvan, jaz verjamem in imamo zagotovila, ni nevaren in ne predstavlja nobene nevarnosti. Še več, Evropska unija je največja tuja vlagateljica v Tajvan in kot taka lahko z odpravo vizumov lahko krepimo gospodarske in trgovinske odnose. Prav tako gre za reciprociteto, kot ste omenili, 24 članic Evropske unije že uživa brezvizumska potovanja v Tajvan. Tri bodo to uživale najverjetneje do konca leta. Skratka, gre za medsebojno vzajemno sodelovanje med Tajvanom in Evropsko unijo. In kar zadeva same migracije, če še omenim, um, sigurno nezakonite migracije ne predstavljajo nevarnosti, ker um, dejansko nimamo zaskrbljujočih podatkov, da bi se s Tajvana priseljevali nezakonito v Evropsko unijo. Skratka, podpiram um, odpravo vizumov za Tajvan in se strinjam z prizadevanji poročevalca. Hvala. Thank you. Mr. Alvaro, your turn if you make it short. Well, thank you. Gospod Alvaro, prosim, če se čim krajše. Can... Seveda, gospod predsednik. Ničesar ne morem dodati k temu poročilu. Tudi sam sem bil na Tajvanu, kot ste povedali v poročilu, Tajvan je gotovo ena izmed držav, ki spadajo na ta seznam za odpravo vizumo. No, gre pa v tem poročilu tudi za nekatere druge, tretje države. katerih državljani ne potrebujejo vizuma. Tukaj govorimo sicer samo o Tajvanu, z odpravami višinskih režimov naj ne bi izsiljevali držav članic. Ko imamo takšna poročila, moramo razpravljati o različnih vprašanjih. Naprimer, ravnanje določenih partnerjev, ki vizumske režime izkoriščajo za, kot politično orodje. Pravijo, pogledajte, če nas ne bodo, naprimer, podprli s tem in s tem, naprimer, ne omenim Avstrijo, potem pač boste morali imeti vizumsko obveznost za vaše države ne vem, kam bi morali to urediti. Gospa, ti si vse samera, morda bi lahko ugotovili, kam vrstiti te kritike proti tistim partnerjem, ki uporabljajo obveznost vizumov kot politično orodje za svoje politične cilje. Morda bi to lahko nekam v besedilo vključili. Glede poročila o Tajvanu imate prav. Um, vašim priporočilom bomo sledili. Hvala lepa, gospod Papa Nikolav. Zadnje pripombe. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se zahvalil kolegi Diazu Demeru, ki je upravil za res odlično delo. Kar zadeva Tajvan, skladno z dokumenti, ki jih imam pred sabo, in na podlagi informacij, s katerimi razpolagam, do konca leta 2010 naj nam bi Tajvan uradno povedal, da bo odpravil vizumsko obveznost za tiste tri države članice, o katerih ste pregovorili. Na lahko to potrdite? Tu smo zabrežili. Jaz demera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so se javili k razpravi. Zahvaljujem se Tani Fajon za izkazano podporo in tudi za njen angažma na tem področju. Zahvaljujem se Salvatoreju za izkazano podporo. To zelo cenim. Zahvaljujem se tudi kolegu Papa Nikolau in tudi tebi, Aleksandr, ker me podpiraš imam dva glavna komentarja. Druge države, ki so prosile, da eh, ne bi bile podvrženo vizumu, Trinidad, Tobago, Maršalski otoki in tako dalje. Za te države je bila oprostitev vizumov predlagana samo za eno ali dve državi članici Evropske unije. Zaradi tega Evropski parlament trenutno tega ne obravnava. Potem, kar zadeva tvoje drugo vprašanje, oprostitev vizumov. Tu ne gre za podpis bilateralnega sporazuma, gre za unilateralno odločitev 27 držav članic. Zakaj? Tajvan je že omogočil oprostitev vizumov za 24 držav članic. Zdaj nam obljubljajo, da bodo do 11. novembra odpravili vizume za vseh 27 eh, držav članic Evropske unije. Nimamo še nobenega podpisanega sporazuma. To je samo odločitev Evropske unije. Hvala, Aleksandr, in hvala tudi vsem drugim kolegom, ki so sodelovali pri razpravi. Hvala lepa, gospod Jazdemera. Smo si zabeležili ta predlog. tavansko predstavništvo mora nam, odboru in parlamentu tudi posredovati svoj predlog. Tudi države EU, ki imajo še vedno vizumsko obveznost, morajo biti kmalo oproščene te obveznosti. Tukaj pri nam pa gre za enostranski odziv Evropskega parlamenta, zato da vključimo Tajvan na seznam tistih držav, ki niso zavezane vizumski obveznosti za državljane, ko vstopajo v Evropsko unijo. Upam, da je to sedaj v redu. Rok za ložitev predlogov spremen, kot rečeno, je jutri do 12. 12. oktober. Sedaj pa gremo naprej. Še zadnja točka tega neverjetno natrpanega urnika za danes. To je zelo pomembna točka. Poslušamo našega pročevalca, Samra Busotila, spreminjanje uredbe sveta 2007-2004 za vzpostavitev Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic EU Frontex. Komisija je marca objavila predlog 2010. Libe odbore, potem pred dvema tednoma poslal so mnenje Frontexu v Varšavo na Polsko. Prav tako smo se pogovarjali tudi z nacionalnimi parlamenti na medparlamentarnem srečanju 4. oktobra. Sedaj pa bo povedal svoje mnenje gospod Pozutil. Tudi svet in komisija bosta povedala svoje mnenje. Najprej pa gospod Busutil, Še vedno imamo nekaj minut za to vprašanje, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej vprašanje za vas. Tukaj imam manjše težave, kajte gledajte, to je zakonodajni. Dosje pa imamo samo deset minut. Oziroma, če zelo manj kot deset minut za prvo izmenjavo mnen. Na začetku sem želel svoj prvi osnutek poročila predstaviti na naslednjem sestanku konec oktobra ampak če ne bo dobre prve izmenjave mnenja, bom imel določene težave. Zato bi prosil kolege, pročevalce v senci, naslednje. Ali bi tole tukaj lahko sprejeli kot izmenjava mnenja, ne vem, težko. Ali pa, če bi imeli to prvo izmenjavo mnenja na naslednjem sestanku, kajti to potem vse spreminja tudi glede časovnice mojega poročila. kolege pročevalce v senci, prosim, da mi tukaj pomagate. Naslednje teden imamo lahko v Štrasburu sestanek pročevalcev v senci, če mislijo, da bi to lahko bilo korisno. Ampak prosim, ne mislite, da želim preveč pospeševati s tem dosjejem. Imeli smo zelo uspešen obisk v Varšavi pred dvema tednoma. Mislim, da že sedaj dobro sodelujemo in to lahko potem še nadgradimo. To je z nekaj to vse. Prosim, pročevalci v senci, povete svoje mnenje. Hvala lepa, gospod Vusetil. Res je, to je predvsej smiselen predlog, res je. Vse skozi imamo pač zelo natrpane dnevne rede in zato smo slišali predlog, da bi lahko morda priložili to prvo izmenjavo mnen. Morda bi lahko svoje mnenje povedali poročevalci v senci. Ja. ja, res je. Hvala lepa. Strinjam se s uh, gospodom Busitilom. Sedaj v nekaj minutah pač ne moremo obravnavati tako zelo pomembnega doseja. O nekaterih stvarih eh, tukaj bi gotovo bilo še potrebno bolj poglobljeno razpravljati. Zato sem zato, da se o tem pogovorimo enkrat poznaj, ko bomo zato imeli tudi več časa. Hvala lepa. Gospod Vikstrom, hvala lepa. To je zelo pomemben dosje, ključen dosje, bi lahko celo rekli. Zato se strinjam s samenom Busetilom. To moramo preložiti in potem se lahko pogovorimo o tem poznaje, tako da bo tudi več kolegov lahko sodelovalo v razpravi. Hvala. Hvala lepa, gospa Kele. Hvala lepa, se strinjam. Res je, mora biti bolj realistično. Glede, že na začetku je bilo premalo časa predvidenega za to kaj še le sedaj. Že sedaj je veliko odprtih vprašanj, o katerih prej pred nekaj tedni nismo razpravljali, pa so še vedno tu. Očitno vsi mislimo podobno. Se, še gospa Veržat, hvala lepa, bom tudi sama kratka. V imenu še druge pročevalke v senci se strinjam. Sveda želim, da naša pročevalka v senci guje um, govoriti o vprašanju, pa res ima tudi sama veliko povedati o tem. Gospod Busitil, še enkrat prosim, povejte svoje. Ampak očitno mm, smo slišali, kaj menijo pročevalci v senci, poslanci. Vsi se strinjamo, Frontex je zelo pomembno. Občutljivo vprašanje zato si zasluži daljšo poglobljeno razpravo. In tega pač sedaj ne bo, glede na to, da imamo predvsej omejen čas. S poslanci polskega parlamenta naj bi se sestali v neki drugi dvorani v parlamentu, sem izvedel, ravno sedaj. Če torej želite oditi na sestanek, pojdite v parlament. 3, E2. Kot rečeno, začeli naj bi ob pol sedmih. Bomo, gospod Bosuti, naenkrat drugič predstavili to prvo obravnavo mnen. Seveda čim prej. Morda na naslednjem običajnem sestanku našega odbora. Gospod Bosuti. Nažalost, pač moramo to storiti. Razočaran sem, ampak mislim, da je sedaj razumno, da to storimo. Moramo prelušiti to prvo izmenjavo mnen. Naj še enkrat ponovim. Treba poskrbeti za to, da bomo vsi, vsi pročevalci v senci tudi misli, da imamo za ta dosje za dosti časa. Zato gotovo se lahko strinjam s kolegi. Sedaj pa to pomeni, da bomo potem vse ostalo tudi predstavili naprej, celotno časovnico bomo predstavili naprej. Vsaj naprimer za pol meseca, vsak korak je sedaj predstavljen za pol meseca. Drugi teden bomo imeli sestanek s poročevalci v Senci, tako bomo nadaljevali naš pogoro. Res potrebujemo prvo izmenjavo mnen gospod eh, predsednik, prosim, da za naslednjič dejansko za ta dosje zagotovite za dosti časa. To je zakonodajni dosje, ki je zelo pomemben in mislim, da mu moramo dejansko posvetiti za dosti časa. Sveda, gospod Bušetil, zelo cenimo vašo pripravljenost na to, da bomo predstavili to zelo pomembno točko. Prav tako pa eh, res nam je všeč tudi to, da se boste srečali s poročevalci v senci in da dejansko na naslednjem rednem sestanku Libeja temu pomembnemu dosjeju zagotovimo za dosti časa. Hvala lepa za to pripravljenost na sodelovanje. In kot rečeno, gremo v dvorano 3E2. Tam se bomo srečali s poslanci polskega parlamenta. Ta sestanek naj bi srečal, naj bi um, trajal